Dobrodošli. Please be welcome and be seated. Dobrodošli in sedite, prosim. Kmalo bomo začeli, čakajo nas tri ure dela. če ste vsi sedli, potem bomo začeli. In nadaljeval bom v španiščini. Hvala, bienvenida. Najprej vas želim vse lepo pozdraviti tukaj. Želim pozdraviti vse spoštovane poslanke in poslance, gospe in gospode in vse člane odbora Libe, odbora za pravne zadeve in odbora za ženske. Pozdravljam torej vse in prav tako pozdravljam tudi gospo Reding. ona je kandidatka za komisarko z zelo pomembnim portfeljem v tej novi strukturi petletnega mandata komisije. Ona je kandidatka za komisarko na področju pravosodja, temeljnih pravic in državljanstva. To je skupna seja treh parlamentarnih odborov in trajala bo tri ure so predsedovali bodo predsedniki teh odborov, torej predsednik odbora Libe jaz, gospod Lajnen, predsednik odbora Juri in predsednica odbora za ženske, gospa Svensson. Dogovorili pa smo se, da bomo to sejo razdelili. In sicer prva ura in 15 minut bo namenjena predstavitvi gospe Reding na področju zadev, ki spadajo v okvir odbora Libe. In po dogovoru z predstavniki skupin bomo imeli 20 vprašanj in odgovorov imamo 20 vprašanj in odgovorov, torej in uro in 15 minut za to. To pomeni, da bom moral biti zelo oster, kar zadeva omejevanje časa za govor. In še enkrat vas opozarjam, da bom res zelo oster. Vsak, ki bo postavil vprašanje, ima minuto časa za to in gospa Reding bo imela dve minuti časa, da odgovori na ta vprašanja. Poslanci in poslanke bodo predstavljali politične skupine. Porazdelitev pa bo oblikovana na, na podlagi sistema The Hunt. Vse govornike prosim, da se res držijo časa za govor, minuto. In gospa Reding, tudi vas prosim, da se tudi vi omejite na največ dve minuti za odgovor. Vsi vemo, da je dnevni red, ki je pred nami, zelo zanimiv tudi kar zadeva odnose med komisijo in Evropskim parlamentom po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, kar zadeva svoboščine, pravosodje, varnost in tudi po začetku veljavnosti Evropske listine o človekovih pravicah. Morda bi sedaj torej začeli in prosim gospod Redingovo, da spregovori za 10 minut. Beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Tretjič imam čast, da se pred vami predstavim kot kandidatka za komisarko. Za mene so predstavitve zelo močan trenutek demokracije, kaj ti predstavljajo veliko preglednost, razpravo in da državljani vidijo, da imamo zelo edinstveno demokracijo tukaj v Evropi. Po svetu ni veliko parlamentov, ki jim je uspelo zmagati v tem boju in si zagotoviti pravico, da zastavljajo vprašanja članom svoje vlade. Mi se že dolgo borimo za to in ko rečem mi, to pomeni, da sem se tudi sama borila za to. Danes sem sicer žrtev tega, ampak mislim, da smo lahko zelo ponosni na ta velik trenutek demokracije. Zelo vesela sem tudi, da lahko danes prvič sedim pred vami kot prva kandidatka za komisarko na področju pravosodja temeljnih pravic in državljanstva. Kaj ti je? na teh področjih. Državljani še posebej veliko predstavljajo, pričakujejo, se pravčujem, od nas, tako na svetu, kot tudi v parlamentu in od komisije. Zakaj? Zato, ker so pogosto razočarani. Njihova pričakovanja niso bila upoštevana in to ne zaradi pomankanja volje, ampak zato, ker preprosto nismo imeli na voljo dovolj instrumentov spomnim se, ko sem bila podpredsednica tega odbora, da odločitve ministrov za pravosodje in notranje zadeve niso prišle do nas, odločitve so sprejemali za zaprtimi vrati. Nobene preglednosti ni bilo. Takrat parlament ni imel veliko besede na področju iz tretjega stebra in zakonodajalci EU so lahko le sanjali vizionarske sanje, da bo nekoč drugače. No, od 1. decembra so stvari drugačne. Parlament skupaj s komisijo bo sedaj moral pokazati, da Lizbonska pogodba ne zadeva samo besede, ampak da gre za pravo revolucijo na področju pravosodja in notranjih zadev. Postopek soodločanja in kvalificirana večina na svetu. To nam bo pomagalo zagotoviti nov zakonodajo in sodni pregled tako na Evropskem sodišču in na nacionalnih sodiščih so zelo pomembne. In najpomembneje, listina temeljnih pravic, ki je sedaj pravno obvezujoča, daje pogodbe in listine na enako osnovo. Sedaj pa moramo še ukrepati. Dolgo pot smo opravili, da smo prišli sem. In državljani sedaj upravičeno od nas pričakujejo, da ukrepamo in da predstavimo rezultate. Zato sem prepričana, da bo Lizbonska pogodba pomenila popolno reorientacijo politik na področju pravice, pravosodja in temeljnih pravic. Ne samo preusmeritev v razmišljanju, ampak tudi preusmeritev na področju rezultatov, kajti svobode brez varnosti ni in varnosti brez pravice prav tako ne. V zadnjem desetletju pa smo se posvečali samovarnosti. Pravico smo zanemarjali. Lizbonska pogodba pa nam sedaj daje možnost, da uravnotežimo to dvoje, da imamo pravice in svoboščine tudi vključene v to. In prav zato je predsednik Barozo poskrbel za to preusmeritev politik in ustvaril nov portfelj, ki je posebej namenjen pravosodju, temeljnim pravicam in državljanstvu. In če me potrdite za to mesto, potem vam obljubljam, da bom omogočila preusmeritev politik EU v okviru Lizbonske pogodbe v interesu pravosodja in pravic naših, naših državljanov bomo morali ravnati In prva stvar, ki jo bomo naredili, to bo skupno delo mene in gospe Malstrom, predstavili bomo akcijski načrt za štokholmski program. To delo bomo začeli izvajati nemudoma in dela je veliko, kajti 170 novih pobud je predvidenih v štokholmskem programu. To so vse pobude, ki bodo prešle pred vas. To pomeni, da nas čaka resnično veliko dela v prihodnjih letih mesecih in letih. Preden se spustimo v bistvo, na podlagi vaših vprašanj, želim povdariti tri področja. Prvič, okrepiti je treba stališče EU, kar zadeva zaščito zasebnosti državljanov EU. To velja za vse politike EU. S drugimi besedami to pomeni, da bo zaščita podatkov visoko na mojem, na mojem dnevnem redu, tudi kar zadeva izvrševanje in preprečevanje kriminala. In tudi kar zadeva mednarodne partnerje, kot so Združene države. Drugič, z konkretnimi ukrepi lahko spremenimo in okrepimo pravice državljanov, da se prosto gibajo po Evropski uniji, naj si bo sami ali v družbi svojih družinskih članov. Mislim, da je prosto gibanje bistvo pravic evropskih državljanov na notranjem trgu. Mislim, da smo preveč razmišljali o trgu in premalo o državljanih. Več moramo storiti. To ne sme biti samo abstraktna zamisel, ampak konkretna realnost za vse državljane, za vse države članice, ne glede na to, kam se selijo ali kam želijo iti. Evropska zakonodaja se mora izvajati resno in strogo. Tretjič, poskrbeti moramo, da imajo tudi obtoženi in obsojeni jasne pravice v Evropi. Vsi veste, da imamo evropski narok za prijetje in evropski nalog za predajo dokaznega materijala. Vseeno pa se moramo strinjati, da obstaja visok standard na področju pravic, kar zadeva poštenost postopkov, kar zadeva pogoje v zaporih in centri za prijetje. Obenem pa moramo poskrbeti tudi, da se okrepijo pravice žrtev, kajti nobenega območja pravice ne bomo imeli, če ne bomo imeli standardov, ki bodo temeljili na naših skupnih vrednotah okrepiti moramo postopkovne proceduralne pravice in pravice žrtev. Povdaljala sem samo te tri elemente, ampak vsi veste, da je področji veliko več, prepričana pa sem, da se boste k tem vrnili v svojih vprašanjih in v tej razpravi. Predajam se v vaše roke. Thank you. Thank you, Hvala kandidatka za komisarko, gospa Reding. Sedaj pa ima besedo gospod Busutil za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe Reding želim vse najboljše in v zvezi s predstavitvijo ji želim povedati, da če ji bo uspelo, če bo potrjena, bo že tretjič zaporedoma dobila mandat komisarke pravgotovo vas za to. Ni treba vprašati, ali imate dovolj izkušen. Ampak čaka vas velika odgovornost. Odgovornost, kajti vi boste odgovorni za evropsko državljanstvo. Pričakujem od vas, da okrepite evropsko državljanstvo in da zagotovite več konkretnih pravic za evropske državljane. Zato sem vas želel vprašati oziroma prositi, da nam podate vsaj tri konkretne primere pravic, ki jih boste zagotovili evropskem državljanom kot komisarka odgovorna za državljanstvo. Hvala. Gospa Reding. Extensively. Hvala. Zelo natančno sem prebrala poročilo gospoda Lamasurja, ki je zelo pomembno. In v tem poročilu ste lahko prebrali vse o vrzelih, ki jih imajo državljani, s katerimi se državljani soočajo pri zagotavljanju in koriščenju svojih pravic. Zdaj pa vam bom naštela, kaj želim storiti na področju civilnega pravosodja. Naj vam dam primer. Ste državljan iz Finske, ki se želi poročiti z državljanko iz Združenega kraljestva. Imate veliko težavo, kajti Finska zahteva certifikat o neoviranju, Združeno kraljestvo pa tega ne izdaja. In če želi par začeti skupno zakonsko pot, mora torej premostiti velike in zahtevne ovire. Potrebujemo prosto gibanje dokumentov, boljše vzajemno priznavanje dokumentov in bolj avtentične akte. Kot komisija smo to že začeli izvajati, spomnim se predlog o sukcesijah. Govorili smo o evropskem certifikatu o dediščini. Če pa želimo rešiti še drugo vprašanje, bom pripravila zeleno knjigo o prostem pretoku civilnih dokumentov, to bo v začetku leta 2010 in temu bodo sledile zakonodajne pobude to zadeva dokumente. Podala sem vam že primer poroke. Spomniti pa vas želim, da imamo veliko čezmejnih in mednarodnih zakonskih zvez, 350 tisoč in 170 tisoč ločitev imamo na leto, to pa je približno 20 odstotkov vseh ločitev veliko težav se pojavlja zaradi tega, ne samo zato, ker gre pač za ločitev, ampak zato, ker ni pravne gotovosti v zvezi s tem. Pojavljajo se zelo žalostne zgodbe. Predlog Rim 3 o ločitvah bi naj to razjasnil, ampak to svet blokira že od leta 2006. Gospa Reding. Predsednik prekinja. Dve minuti lahko končate svojo misel, ampak opominjam vas, da imamo zelo omejen čas. Torej, pripravila bom predlog o okrepljenem sodelovanju v letu 2010 računom na parlamentarno pomoč in še naprej bom zagotavljala diplomatsko in konzularno zaščito, zato da bi imeli pravno obvezojoča pravila do konca leta 2010 in izvajati bomo začeli direktivo o prostem gibanju vključno z postopki kršitev in če pravice ljudje ne poznajo, potem ta pravica ne obstaja. Zato bom izkoristila vse možnosti generalnega direktorata za komuniciranje. Hvala. Tri minute in pol ste govorili, 20 vprašanj imamo za vas v tem prvem delu, zato prav gotovo razumete, da smo resnično omejeni, kar zadeva čas. Zato vas še enkrat opozarjam na to, da je zelo pomembno, da se držite svojega dodeljenega časa za govor. Dve minuti za vprašanje, oziroma dve minuti za odgovor in minuto za vprašanje. Gospod Moraz, hvala. Dobrodošli tudi v imenu skupine socialistov in demokratov vi ste prva komisarka za temeljne pravice oziroma boste, če boste potrjeni. Povedali pa ste nam, da boste ta portfelj, to področje pravosodja in notranjih zadev delili z drugo komisarko. To je pomembna razlika. Govorite o ravnotežju, ampak ključno vprašanje za nas. Preglednost, SWIFT, PNR, dostop do dokumentov in uporaba telesnih skenerjev. Vse to so temeljne pravice, ampak upoštevati je treba varnostne vidike. Kako boste v praksi sodelovali z komisarko, zato da bi reševali konflikte, ko gre za razsežnost na področju temeljnih pravic in varnosti. In kako boste to usklajevali na področju PNZ, sedaj, ko nimamo delovne skupine o temeljnih pravicah in kar zadeva preglednost in odgovornost temu odboru in parlamentu, kako boste parlament obveščali, kako je mogoče temeljne pravice uveljavljati posod po, na področju PNZ. Dve minuti za odgovor na tri vprašanja. V desetih letih, ko sem bila v Evropskem parlamentu, sem bila stalno v stiku z odbori, delali smo kot ekipa in to bom seveda počela še naprej. Kako bom sodelovala s svojimi kolegi v komisiji? Kajti ne bom izmenjavala informacij samo s Cecilijo Malstrom, ampak to zadeva tudi komisarje za zunanje zadeve, kaj te človekove pravice in vprašanje na področju temeljnih pravic imajo tudi zunanjo razsežnost. Gre torej za vključevanje teh politik in to je zelo pomembno. Nov element pa je naslednji in ta temelji na novi pogodbi in na novi listini. In temeljil bo tudi na dejstvu, da se bo Evropa pridružila konvenciji za pravice iz Strasbura. Namreč, imeti moramo komisarja oziroma komisarko, ki je odgovoren za pravice veliko je elementov, kjer imamo deljeno odgovornost, naprimer različne probleme, ki ste jih povdarjali, PNR, SWIFT in telesni skenerje. Upam, da bom dobila še kakšno vprašanje v zvezi s tem, zato da bom lahko več povedala o tem zelo pomembnem problemu. Ampak prepričani ste lahko, da kar zadeva temeljne pravice, in zaščito podatkov. To bo na samem vrhu mojih prednostnih nalog. Imeli bomo tudi pogajanja, ki se bodo izvajala na enaki osnovi. Ne bomo si dovolili, da bi nam diktirali pravila, ki gredo v nas protju z našimi temeljnimi pravicami, z zasebnostjo, z zaščito podatkov, za to, da bi se bolje borili proti terorizmu in povem vam lahko, da s Cecilijo veliko razpravljamo o tem in tudi ona se strinja s tem in s to smerjo ukrepanja. Gospod Louis Michel. Spoštovana kandidatka za komisarko. Sam vem, kakšne izkušnje imate, poznam vaše talente in poznam tudi vaše pristojnosti in vem, da ste bili odgovorni za številna področja temeljne pravice, so seveda zelo pomembno vprašanje in treba jih je spoštovati in promovirati v celotni Evropske uniji. Tudi listino je treba v celoti izvajati s konkretnimi ukrepi. To pomeni, da se morajo k temu zavezati tudi države članice predvsem tukaj mislim na svobodo tiska, na vprašanje diskriminacije, na pristranskost držav. In zanima me, Zakaj se boste konkretno odločili za to, da bi zagotovili, da bodo države članice spoštovale ta načela, ki danes niso spoštovana povsod v vseh državih? Seveda vam zaupam in vem, da ste sposobni ustvariti ta pritisk na države, vendar me zanima, kako boste to konkretno storili. Odgovor, gospa Reding. Stvari so se dramatično spremenile s 1. decembrom, kaj ti listina o temeljih pravicah je sedaj del pogodbe. To pomeni, da ima sodišče v Luksemburgu pravico in obvezo analizirati vse odločitve, ki so sprejete, zato da preuči, ali so v skladu s konvencijo. To zadeva odločitve v zvezi z izvajanjem evropske zakonodaje. Odločitev v zvezi z izvajanjem nacionalne zakonodaje so v pristojnosti sodišča v Strasburu. Ko bo Evropska unija postala članica sveta Evrope oziroma konvencije sveta Evrope. Sedaj moramo zagotoviti sodelovanje med sodiščem v Strasburu in sodiščem v Luksemburgu. Komisija si bo prizadevala za mandat, da bi začeli, da bi začeli izvajati pogajanja za pristop k tej konvenciji, zato da bi čim prej dosegli ravnotežje. To je ena stvar, kar zadeva problem. Ampak kaj moramo storiti mi pri svojem delu? Tudi vi ste bili komisar in veste, da smo analizirali vse predloge, zato da bi preučili, ali so uravnoteženi z gospodarskimi vprašanji. V prihodnosti bomo imeli analizo vsakega predloga, ki ga pripravi komisija. Zato, da bi videli, ali je to skladno s temeljnimi pravicami in z listino. To bo torej odgovornost, ki jo bom izvajala, gre za horizontalno odgovornost, zadeva vse odločitve, vse predloge Evropske komisije in zadeva tudi mednarodne sporazume. Hvala. Hvala lepa, tudi sam želim izraziti dobrodošljico gospe Reding. Zelo me sem bil presenečen, ko ste povedali, da ni mogoče imeti pravice in svobode brez varnosti. Rekli pa ste tudi, da ni mogoče obratno vendar spustili ste svobodo. To me zanima. Sedaj so svoboščine ogrožene, pogosto zaradi manipulacije, strahom. In sedaj lahko vidimo, da so tudi evropske institucije in evropske države v stanju, ko smo priča žalostnim dogodkom, naprimer preletom CIE in kar zadeva prenos podatkov SWIFT, nadzor nad internetom, in tudi skeneri, telesni skeneri, o katerih se sedaj razpravlja. Moje vprašanje v zvezi s tem je naslednje. Kako boste vi jasno in konkretno povedali, da branite pravice in svoboščine državljanov v nasprotju z tem, to manipulacijo, o kateri smo priča? Da, člen 8 listine je zelo jasen in telesni skeneri so dober primer za to, da pokažemo, kakšne bodo naše politike. Vprašati se moramo več vprašanj, ali ti skeneri delujejo učinkovito, ali so tvegani za zdravje, ali predstavljajo težave v zvezi z zasebnostjo in varovanjem podatkov. Vedno pa si moramo ogledati tudi načelo sorazmernosti, ali so ukrepe, ki jih izvajamo za to, da bi zaščitili družbo, ali so sorazmerni s tem ciljem, ki ga želimo doseči. In tukaj želim zelo jasno povedati naslednje. Naša potreba po varnosti ne more zagotoviti vseh in kakršnihkoli kršitev zasebnosti. Naši državljani niso predmeti, ampak so živa bitja. Kar zadeva telesne skenerje, imamo tri pogoje. Prvič, to mora biti prostovoljno. Drugič, podobe, slike je treba takoj uničiti in tretjič, nadzirati pa je treba tudi posledice za zdravje. Nič ni stotstotno varno in tudi skeneri niso zdravilo za vse. Mislim, da bi morali iskati druge načine za odkrivanje eksploziva, ki so manj, ki manj posegajo v zasebnost. In tudi izboljšati moramo sisteme za izmenjavo podatkov. To sedaj pregledujemo. Kakšen je namen zbiranja podatkov, če tega potem ne izkoristimo dovolj? Tukaj razmišljam o PNR-ju, o SWIFT-u. Nikoli ne sme na nas vplivati strah, ampak urednote, na katerih temelji Evropska unija. To so temeljne pravice in tudi presojo temeljnih pravic bomo izvedli v luči vsakega predloga kakor sem že povedala v svojem odgovoru, tudi v zvezi s takšnimi pogajanji. Hvala. Timothy Kirkhope. Gospod Kirkhope, minuta. Gospod predsednik, zelo lepo je, da imamo pred nami kandidatko, ki se je že izkazala. Komisarka, to je Evropa 27 posameznih držav članic, zato imamo veliko nacionalnih prednostnih nalog. V tem primeru bi Evropska unija prav gotovo morala izboljšati učinkovitost in izvajanje trenutne zakonodaje, ne, pa da si vedno želi širiti se na področje nacionalne kompetence. Glavna naloga haškega programa je bila, da bi izboljšali delo programov, ne pa da bi širili evropsko zakonodajo. To se ni tako išlo. In povedati moram, da tudi V zvezi z trenutnim programom menim, da nam to ne bo uspelo. Ampak zanima me, ali me podpirate pri tem, da Evropa potrebuje manj prisilne harmonizacije, ampak več sodelovanja in več poenostavljenih postopkov in da bi morali popraviti tisto, kar je trenutno nedelujoče, ne pa, da dosežemo, poskušamo doseči več standardov, ki ne izpolnjujejo svojih nalog. Yes, Hvala, gospod Redenk. Da to je razprava, ki jo imam z spoštovanim članom že več let. Trdno verjamem v notranji trg za blago in v skupnost in tudi v notranji trg za državljane. Če naša pravila niso v skladu s tem, se tukaj zavezujem, da jih bom poskušala spremeniti. To bo nekoliko lažje v narekovajih v okviru razprav na področju civilnega prava. Hajde, tam smo že dosegli velik korak naprej. Zelo težko pa bo to, in to je popolnoma razumljivo, na področju kazenskega prava. Kajti na tem področju imamo sisteme, ki rastejo že več stoletij in sodnike, ki izvajajo te sisteme. Zato je zelo razumljivo, da bojo poskušali ohraniti svoj sistem. To je razlog za to. Prva stvar, ki jo moramo storiti, je oblikovati zaupanje. Zato, da bodo tisti, ki izvajajo zakonodajo, vedeli, da je tudi zakonodaja v sosednji državi dobra zakonodaja. To vzajemno priznavanje in sodelovanje mora biti učinkovito. podpiram program Erasmus za študente in iz tega sem ustvarila Erasmus Mundus. Zakaj ne bi, morali, zakaj ne bi mogli imeti Erasmusa za sodnike? To bi bil odličen način za krepitev zaupanja, tega medsebojnega zaupanja. Ampak kar zadeva civilno pravo, tukaj sem jasna. Tukaj bom napredovala, tukaj bom šla naprej z evropskimi pravili, če državljani ne bodo dobili pravice do prostega gibanja in še naprej bom izvajala postopke kršitev, če stvari ne bodo potekali tako, kot je treba. Hvala lepa. Kolega Rui Tavares. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospa kandidatka. Govorili ste o tem, da Evropski parlament v preteklosti ni imel dovolj besede. Pred menoj ste bili poslanka v Evropskem parlamentu. Sam sem poslanec šele nekaj mesecev in v petek smo sklicali sestanek, na katerem naj bi predstavili dogovor o SWIFT-u. To je bilo 24 ur, preden je pričela veljati pogodba. To ni bilo potrebno, kajti Parlament je vedno znova zahteval postopek soodločanja za SWIFT. Kako naj parlament izvaja svoje pravice, ne da bi lahko takšen dogovor zavrnil? Če parlament ne bi ratificiral tega sporazuma in če bi se morali komisari o tem znova pogajati, kaj bi se potem zgodilo? Hvala lepa. Gospa Reding. Sami ste videli, kako je bilo pretekla leta. To je bil ravno način, kako so stvari delovale za zaprtimi vrati in parlament ni imel nobene besede. To se je spremenilo s 1. decembrom leta 2009. Parlament bo tu dobil besedo. Poglejmo sporazum o SWIFT-u. Sedaj smo se dogovorili za obdobje devetih mesecev. Parlament mora podati svoje soglasje, hkrati pa se bomo morali pogajati o novem sporazumu SWIFT in ta novi sporazum, zato da bo lahko začel delovati po devetih mesecih, bo tekel skladno s postopkom iz Lizbonske pogodbe. To pomeni, da bo parlament povsem vključen in da bo komisar za pravosodje uh, tudi vključen. Kot sem dejala že prej, postavljala bom vprašanja, če bo vse to potrebno in če bo vse to teklo proti pravici do zasebnosti, če bo vse to povezano s temeljnimi pravicami naše listine ali ne. Vse to bomo preučili. Cecilija Malštrom in sama bova sodelovali skupaj s parlamentom, zato da bi lahko dosegli nov sporazum o SWIFT-u. Hvala lepa. Gospa Kinga Gal, ena minuta. To je novo obdobje za temeljne pravice, ko je začela delovati Lizbonska pogodba. Uh, Nova, novo obdobje je napočilo za človekove pravice za Lizbonsko pogodbo, kot ste že um, omenili, gospa komisarka oziroma gospa kandidatka. In to prenaša specifično odgovornost in pa tudi priložnosti. V zadnjih letih smo ugotovili, da je potrebno še veliko storiti. Kaj ti zaščita človekovih pravic je spodletela v praksi? Prosim vas, da tesno spremljate tudi pravice avtohtonih skupnosti, kajti te so najbolj ranljive. Rada bi vas vprašala sledeče. Kako nameravate uporabljati listino o temeljnih pravicah, ki je sedaj pravno zavezujoča? In kako boste zagotovili eh, pristop Evropske unije k konvenciji o temeljnih pravicah? Gospa Reding. Torej, listina in pa zlasti šesti člen sta pravno zavezujoča. To pomeni, da bo oziroma da je to ena najpomembnejših novosti nove pogodbe. Mislim, da smo na to listino lahko zelo ponosni, kaj ti ponazarja združenost v raznolikosti upošteva tudi nacionalne ustave, sodno prakso Evropskega sodišča in pa bogati nabor odločitev sveta Evrope. Vsa ta kombinacija oziroma vsta nabor zagotavlja, da bo Evropa združena s pravom in z vrednotami. In to je najsodobnejša kodifikacija temeljnih pravic na svetu. Morda tega dovolj pogosto ne poudarjamo, ampak to je res. Tukaj gre za klasične državljanske svoboščine. Tukaj gre za gospodarske in socialne pravice. In pa tretja pravica, tretja generacija pravic, kot so naprimer zaščita podatkov in drugo. In mislim, da smo na to listino lahko ponosni. To mora se izvajati v praksi v vseh naših odločitvah. Zato bo tako, da bomo vse odločitve, preden gredo v javnost, preverili, ali so skladne z to listino. Torej, imeli bomo specifično oceno vpliva glede temeljnih pravic. Tudi v državah članicah si bomo pogledali, kako uporabljajo pravo in pa to listino. In povem vam, da bomo vodili politiko nične strpnosti, kar se tiče izvajanja te listine. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli letno poročilo o izvajanju oziroma uporabi listine s povzetkom vseh pritožb, ki jih prejmem sama, vi in pa z vsemi eh, parlamentarnimi vprašanji, ki jih boste postavili. Potem ste me vprašali po soobstoju Štrasburske konvencije in pa te listine. Mislim, da bi se morali začeti pogajati na podlagi mandata, koliko se da hitro. Seveda vam ne morem povedati, kdaj bomo zaključili ta pogajanja, to da tekom teh pogajanj vas bom obveščala. Hvala lepa, gospa Monika Benova. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka omenili ste temeljne pravice kot vašo bistveno prioriteto. Omenili ste tudi agencijo o temeljnih pravicah, eh, s katero boste sodelovali, da bi dosegli vse cilje. Ali bi radi razširili mandat te agencije, kajti to je bil prej tretji stebr. Sedaj pa je to vključeno v normalne zakonodajne postopke. Ali pa mislite, da je ta mandat že spremenjen s tem, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Dajali ste, da boste zagotavljali skladnost vseh zakonodajnih predlogov s listino temeljnih svoboščin. Kakšni so vaši konkretni predlogi za promocijo temeljnih pravic se strani evropskih inštitucij in pa se strani držav članic in kako boste konkretno zagotavljali to skladnost? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Reding. Agencija o temeljnih pravicah je zelo pomemben instrument. Kajti to je instrument, ki analizira položaj. Ta nam omogoča, da bomo pri prihodnih odločitvah imeli dobro podlago, zato da ne bomo delali napak, ko bomo izdelovali zakonodajne predloge v prihodnosti. Drugi element pa je sledeč. imamo številne instrumente, kako si lahko pogledamo pritožbe državljanov. Vi zasebno prejmete pritožbe iz vaših zakonodajnih območij in to je zelo pomembno. Potem imamo odbor za peticije, ki je po mojem mnenju eden najpomembnejših odborov Evropskega parlamenta. Sama sem bila pred 20 leti tudi predsednica tega odbora. In tako lahko razumete, kaj je resnično pomembno našim državljanom. Potem pa imamo še ombudsmana za vse stvari, za vse probleme povezane z upravo. In mislim, da moramo vse te tri inštrumente združiti imamo na stotine pritožb, tudi sama jih sprejemam ogromno, isto velja za moje eh, kolege komisarje. In ti moramo analizirati v letnem poročilu, zato da bi opredelili bistvene probleme, da bi videli, v katero smer ne gremo. Potem pa bomo v tej hiši o tem razpravljali, zato da bi videli, na katerem področju moramo okrepati. Ne moramo okrepati prav povsod, kajti preveč je problemov. Toda mislim, da bi morali izbrati enega ali drugega. Kot sem dejala, rada bi hitro dosegla napredek pri vprašanjih, ki se nanašajo na zakone, na prost pretok na podlagi nacionalnosti in bivanja ali pa um, kar se tiče ločitev otrok, nasilja nad ženskami. To so številne stvari, ki morajo postati naša prednostna naloga. Opredeliti moramo tista področja, za katera menimo, da moramo konkretno ukrepati. Hvala lepa, gospa Roberta Angelili. Hvala lepa, gospa kandidatka. Vedno sem cenila, da vam je tako pomembno državljanstvo. 30 odstotkov evropskih državljanov je mlajših od 18 let. In Evropski parlament je sprejel osnutek za Evropsko strategijo o pravicah mladoletnikov in pa za pravice deklic in dečkov a, v, na vseh političnih področji. Zaščititi jih je potrebno pred vsako obliko izkoriščanja in diskriminacije. Kakšne konkretne pobude boste sprejeli za to, da bi pravice mladoletnikov postale prioriteta? Kajti za Lizbonsko pogodbo in pa za listino o temeljnih pravicah imamo končno sedaj za to pravno podlogo. Poleg tega me zanima še sledeče. Kako se nameravate posvetiti vedno hujšemu problemu? ki je povezan z ugrabitvijo mladoletnih zaradi ločitev. Poleg tega me zanima še vaše mnenje o predlogu o boju proti pedofiliji in izkoriščanju mladoletnikov. Not... Hvala lepa. Gospa Reding. Če ne bomo zaščitili naših otrok, potem svoje naloge nismo dobro opravili. Oni so najranljivejši v naši družbi, oni potrebujejo največ pomoči. Zlasti eh, gre tukaj za otroke, o katerih nihče ne govori. To so neopazeni, neopaženi otroci, otroci v centrih za pridržanje, to so otroci na ulicah in to je naša odgovornost. Zato bi rada okrepila evropsko strategijo za otroke. Sedaj pa k konkretnim ukrepom na kratko. K tem, k temu se bom vrnila kasneje, ko bomo govorili o konkretnem izvajanju. Nezakonita, nezakonito posvajanje. Potem um, ugrabitve otrok se strani staršev. Države članice morajo tesneje sodelovati. Predlog bo prišel leta 2011 potem, ko bomo leta 2010 izdelali analizo. Zato, ker predolgo traja, dokler te primeri ne pridajo do sodnih odločitev in dokler se te ne začnejo izvajati. Pogledati si moramo procesno pravo. Rim 3. Veste, da je prišlo do zamude v zvezi s tem. In tu se bom zahti, eh, prizadevala za okrepljeno sodelovanje, kot sem že povedala, kajti ne moremo več dlje čakati. Spolno zlorabljanje, tihotapljanje. V zvezi s tem bom izdelala predloge za direktive v tesnem sodelovanju s Cecilijo Malštrom, ki je soodgovorna za to področje. Če se strinjate, bom poskušala to področje urejati tudi z javnim sodelovanjem in pa uh, v, to bomo naredili v takšnem jeziku, ki bo razumljiv uh, tudi otrokom, kajti rada bi vključila otroke v javni posvet. Senjora komisarja, en la situacijon aktual con la globalizacijon del krimen. Gospa Romero Lopez. Hvala lepa. Vsi smo potencijalne žrtve. Ampak vsi smo tudi potencijalni usumljenci, zlasti, ko ustrezamo določenim profilom pri razpisih, naprimer temnopolti, muslimani in tako naprej. Ali ne bi bilo dobro, če bi zahtevali tesnejše sodelovanje tudi za policijskimi organi ZDA, kajti mislim, da smo državljani žrtve tega primankljaja sodelovanja. Poleg tega mislim, da bi bilo potrebno iznajti pravila za zaščito žrtev. To, je predlagalo, eh, tudi špa, to bo predlagalo špansko predsedstvo. Kako naj zagotovimo območje za pravosodje, če se ne, harmoniz če se ne bo harmoniziralo procesno pravo. To se nanaša tudi naprimer na sodne tolmače in tako naprej. Eno leto se nam zdi predolgo obdobje. Gospa Reding. Povsem se strinjam z vami. Biti moramo verodostojni pri našem zonanjem in notranjem delovanju. In to je razlog, zakaj je predsednik to odgovornost razporedil na horizontalen način. V svojem uvodu sem dejala, da bom sodelovala z komisarjem odgovoren za zonanje odnose tako da bomo zagotovili, da so v, odnos, v zonanih odnosih naši ukrepi na isti ravni kot na notranji ravni. Sedaj imamo listino s temeljnimi pravicami in to je integralni del naše pogodbe. S tem pa smo dobili orodje, ki ga na takšen način v preteklosti nismo imeli. Sedaj imamo to orodje v svojih rokah in ga moramo tudi uporabljati. Kot sem povedala v svojem uvodu, bomo to orodje uporabljali za to, oziroma v primeru, ko imamo osumljenca. In kot sem že povedala, poskrbeli bomo za to, da bomo poskrbeli tudi za žrtve. Potrebujemo praktične ukrepe, naprimer zato, da bi pomagali tudi nacionalnim organizacijam za pomoč žrtev, žrtvam. Te morajo biti opremljene na takšen način, da bodo lahko žrtvam pomagale. Morda bomo potrebovali tudi specifične organizacije za nasilje doma in pa za spolno izkoriščanje. To pomoč moramo zagotoviti od trenutka dalje, ko je prišlo do zločina, tekom celotnega pravnega postopka in pa potem, ko je bila sprejeta kazen. Kot videti, Dela je veliko, ampak to delo moramo opraviti tudi v sodelovanju z nacionalnimi vladami. Hvala lepa, gospa Sofie Intveld. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Temeljne pravice so jedro odgovornosti Evropske unije in Alde pričakuje od komisarke, da bo uporabljala vse pravne in policijske instrumente. Videti pa je, da imate minimalističen in um, pasiven pogled na temeljne pravice in da to prepuščate sodiščem in nacionalnim državam članicam. Kako boste aktivno izvajali eh, temeljne pravice v Evropski uniji? Specifično, kakšne ukrepe boste uvedli proti homofobiji, nasilju zaradi sovraštva in ali boste uvedli pobude za priznavanje homoseksualnih parov? Kakšno kaj boste storili za zagotavljanje pravice do veroizpovedi in pa za pravico vesti? Kaj boste storili glede izvajanja 17. člena? In končno, dejali ste, kar tudi pozdravljam, da se boste trdo pogajali o PNR-u, o SWIFT-u in tako naprej. Ampak prej ste kot komisarka podprli sporazum o PNR-u. Kaj se je sedaj spremenilo? Uh, well, yeah. Gospa Reding. <laughs> Prejela sem kar deset vprašanj. Naj odgovorim na eno ali dve. Najprej nekaj o prenosu podatkov. Tisti v tem prostoru, ki ste bili v odboru ITRE, zelo dobro veste, da imamo direktivo o ohranitvi podatkov. ITRE odbor je bil proti. Tudi svet ministrov za telekomunikacije je bil proti. Svet ministrov za notranje zadeve je bil tisti, ki je to uveljavil. In upam, da bo parlament naslednjič, ko se bo sprejemala takšna odločitev, dvakrat razmislil, preden bo rekel da takšni odločitvi. Glede na to, mislim, da lahko samo ponovim to, kar sem povedala že ob drugih vprašanjih. Imamo novo pogodbo. od decembra 2009. In sedaj bomo na horizontalni način zagotavljali, da se bodo temeljne pravice izvajale oziroma upoštevale vseh naših novih predlogih in da bodo temeljne pravice tudi upoštevane v državah članicah, ko države članice izvajajo v praksi zakone Evropske unije. Homofobija nima mesta v Evropi. Prosto gibanje oseb je nujno zagotovljeno, ne glede na spolno usmerjenost. In Evropska unija nima možnosti, da se utika v pravo porok v državah članicah, ima pa možnost, da posiže takrat, ko gre državljan iz ene države v drugo na podlagi pravic, ki jih lahko uživa. Mr. Zava Sogor, one minute. Hvala lepa. Gospod Šaba Sovor. Hvala lepa. Kakšne ukrepe načrtujete za to, da bi v skladu za štokolmskim programom preprečite kakršnokoli obliko diskriminacije proti manjšinam v državah članicah in kako boste zagotovili, da osebe, ki pripadajo k tradicionalnim nacionalnim manjšinam, lahko lahko uživajo popolno zaščito, ki temeli na svobodi in pravosodju. Hvala lepa. Gospod Redink, tudi v zvezi s tem vprašanjem imamo v pogodbi dva nova elementa. Prvi je člen dve v pogodbi. Prvič poudarja pravice oseb, ki pripadajo manjšinam, ne manjšinam v celoti, ampak osebi, ki pripada manjšini in to je pravica posameznika. K temu lahko dodamo listino in člen 21. In te pravice nameravam braniti v okviru izvajanja evropske zakonodaje, vključno takrat, ko evropsko zakonodajo izvajajo države članice. Na teh dveh ravneh, torej, ko oblikujemo evropsko zakonodajo, kar zadeva vsebino evropske zakonodaje in pri izvajanju te zakonodaje. Agencija za temeljne pravice ima tukaj zelo pomembno vlogo za to, da analizira, kaj se dogaja in da nam zagotovi vse potrebne elemente. V moji skupini bo ena oseba, ki bo odgovorna za temeljne pravice manjšin in ta oseba se bo posvečala samo temu problemu, zato da boste tudi vi, poslanci, imeli nekoga, s katerim boste lahko govorili, kajti vem, da si vas, želiko, si vas veliko želi več stvari postaviti na mizo. Zato vam zelo konkretno povem, da bom uporabljala ko, zakonodajo, ko je to potrebno in neprecenljivo na področjih, kjer oblikujemo evropsko zakonodajo. Gospod Zomer, minuta. Äh, Hvala lepa, Kar zadeva varnost oziroma varstvo podatkov, je danes bilo že veliko povedanega v zvezi z SWIFT-om in samozavestjo, ki jo potrebujemo. Sama menim, da so tukaj pomembne pravice samega posameznika in človekovo dostojanstvo. To moramo zagotoviti. In vprašanje tovora, ki ga letala prevažajo, je tukaj tudi pomembno, kaj te kontrole niso iste za tovor kot za osebe. In zanima me glede telesnih skanerjev, ali ni to nekaj odvečnega, ali ni to nekaj, kaj, kar moramo zavrniti in ali morda načrtujete nek pravni pregled tega instrumenta na evropski ravni ali boste to pustili državam članicam? Hvala. Gospa Reding, mislim, da sem že jasno povedala, kaj mislim o telesnih skenerjih. Ampak to je samo del celotne ureditve. Tukaj govorimo tudi o PNR, o SWIFT-u in o vsem kar je trenutno še v pripravi. Zato potrebujemo zelo jasno stališče v zvezi s tem. Nikoli ne sme na nas vplivati strah naše vrednote, vrednote, na katerih temelji Evropska unija, ki so sedaj vključene v pogodbe. To mora biti v ospredju tudi takrat, ko se pogajamo o mednarodnih pogodbah. Ne morem se bolj strinjati z vami, ko pravite, da človeška bitja niso neki paketi. Človeška bitja imajo dostojanstvo in vsak ukrep, ki ga sprejemo, sprememo, moramo preučiti z vidika, ali spoštuje dostojanstvo, ali spoštuje pravico do zasebnosti, ali spoštuje pravico do zdravja. Vsi ti trije elementi žal niso bili preizkušeni in so sedaj na našem dnevnem redu, skupaj z Cecilija Malmström bom preučila te elemente in ta vprašanja. In povem vam lahko, da bomo to preučili, preden bo Evropska unija predložila kakršnokoli odločitev ali predlog v zvezi s tem. Hvala, gospod Kinga, gans minuta. Hvala. Vemo, koliko spodbujate enakost med moškimi in ženski, ampak kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi zagotovili, da države članice v celoti izvajajo obstoječe direktive in spodbujajo načela enakosti in nediskriminacije? Še posebej, kar zadeva lezbike, geje in biseksualce ter Rome. Ne glede na to, da imamo direktive, še vedno obstaja veliko diskriminacije in nasilja proti najbolj ranljivim skupinam, kot so Romi in drugi. 2000... No Leta 2009 je Evropski parlament sprejel horizontalno direktivo o nediskriminaciji. Kaj boste storili, da bo to sprejeto kot evropske zakonodaje in kako boste zagotovili, da nobena nacionalna zakonodaja ne diskriminira proti lejem, lezbikam, gejem in biseksualcem ter drugim manjšinam. V dveh minutah prav gotovo ne bom imela dovolj časa, da razložim vse ukrepanje na področju direktive o nediskriminaciji, ki bo zagotovila enako obravnavo vseh zunaj trga dela ne samo za ranljive skupine, ampak tudi za starejše ljudi, kar je zelo pomembno, in tudi za invalide in tako naprej. Veliko elementov imamo tukaj, s pomočjo katerih lahko začnemo delati in vem, da je parlament zelo pozitivno nastrojen v zvezi s to direktivo in veliko težav še moramo premustiti na svetu. podrobno moramo o tem razpravljati. Iz vašega vprašanja bom vzela samo element Romo. Uh, Agencija za temeljne pravice je jasno povedala, da je oseba z romskim ozadjem vsaj enkrat na leto diskriminirana na področju dela ali na področju stanovanj in tako naprej. To temo bom zelo pozorno spremljala in sodelovala z ustreznim komisarjem oziroma komisarko strukturne sklade bomo oblikovali tako, da bomo izkoristili tisto, kar je dobro delovalo, naprimer program v Španiji o poklicnem usposabljanju, to je prava zgodba o uspehu. Izkoristiti bomo poskusili denar za to, da bi tudi druge zgodbe o uspehu umestili in to velja za enakost med rasami in tudi za vključevanje Romov, ki združuje ključne akterje. politika, če želi doseči konkretne rezultate, mora biti razvita v času vrha o Romih v Kordobi v aprilu in s tem odborom bom razpravljala o konkretnih primerih, ki jih bomo še sprejeli. Hvala, gospod Vilva de Kamp, minuta. Chairman, the Treaty... Lizbonska pogodba napoveduje novo obdobje za sodelovanje med evropskimi državami na področju pravosodja in še posebej kazenskega prava. Zelo se veselimo tega novega področja sodelovanja, kajti želimo več varnosti za svoje državljane in manj svobode za kriminalce. Nam lahko podate tri konkretne pobude, ki jih želite sprejeti na področju kazenske zakonodaje, zato da bo Evropa bolj varna za državljane. Hvala. Greding. Gospod Reding. I have already in Mislim, da sem v uvodnih izjavah že povedala, kaj je treba storiti. Povedala sem zelo konkretno, ampak tudi, da je to zelo težavno, kaj ti. Na področju civilnega prava je enostavno doseči napredek in veliko elementov smo že začeli izvajati na tem področju. Zelo težko je tudi na področju kazenskega prava, kajte vprašanje subsidijarnosti je zelo visoko na dnevnem redu in zelo pomembno za parlament, Evropski parlament je naslednje, da imajo nacionalni parlamenti pri tem specifično besedo. In tudi države članice lahko blokirajo pobude, ki jih predstavi komisija. Zato mislim, da bo zelo pomembno, da smo v zvezi s tem previdni. Ne smemo napredovati prehitro, ampak moramo izbirati področje, kjer bomo nadaljevali z delom. Vzajemno priznavanje bo eden od teh elementov. Ukinitev postopka eksekvature, zato ker nima nobenega smisla. pripravili bomo tudi specifično pobudo o bančnih računih in tudi kar zadeva klevetanje v Rimu 2. Poskrbeli bomo, da je ta turizem na področju klevetanja prekinjen, ko ljudje hodijo po državah in iščejo najbolj ugodno zakonodajo. To je nespremljivo. To so zelo pomembna vprašanja, o katerih je treba razpravljati tudi z nacionalnimi parlamenti in z državami in morda lahko vi pomagate pri tem, ko bomo imeli razprave z nacionalnimi parlamenti. Lambrinidi. Hvala, gospod Stavros Lambrinidi, za minuto, prosim. Hvala. Pred približno mesecem je veliki internetni ponudnik rekel, da če nimate kaj skrivati, potem se nimate česa bati glede uporabe svojih podatkov za zasebnimi podjetji. Jaz pa pravim, da če nimaš kaj skrivati, potem nimaš življenja. Vsi imamo kaj za skriti, kaj zakonitega, kaj želimo skriti, naj si bo to razmerja, politični vidiki, zdravstveno vprašanje. In dejstvo, da te izbire izvajamo na spletu. To ne pomeni, da zasebnim družbam neprestano dajemo dovoljenje, da pobirajo naše podatke. Ali, kako je Evropski parlament v poročilu iz leta 2008 zapazil, da podamo neke omejitve v zvezi s tem, katere podatke lahko uporabniki sploh predajo na internetu. To sprašujem, zato ker je jasno, da vlade in družbe več vedo, o tem soglasju, ki ga mora posameznik podati kot posamezniki sami. Hvala, gospa Reding. Hvala. Z podpredsednikom veliko razpravljam o tem in veliko smo o tem razpravljali, ko smo razpravljali o tele, svežnju o telekomunikacijah. To vprašanje je bilo zelo pomembno takrat. prav gotovo se spomnite, da smo že takrat govorili o tem, da pravice, ki obstajajo danes v zvezi z zasebnostjo tega nacionalne države, ne spoštujejo, to so morda zasebne organizacije v okviru te države. Če se to dogaja, potem ukrepam. Tudi Združeno kraljestvo sem pripeljala pred sodišče zaradi primera Phom, ko so zbirali podatke brez soglasja. Pravila so zelo jasna. Potrebujemo predhodno, obveščeno, informirano soglasje. Torej, če bomo danes začeli izvajati zakonodajo, potem se stvari ne bodo dogajale tako, kako se dogajajo danes v spletnem svetu. Moja kolegica Nelly Kröz je odgovorna za ta dosje, ta portfelj, ampak kot komisarka za pravosodje imam prav tako odgovornost za pripravo zakonodaje, za to, da izvajamo pravice varovanja podatkov. In varovanje podatkov je danes specifično zabeleženo v novi pogodbi in prepričani ste lahko, da bom poskrbela za zaščito posameznikov. Beck. Hvala, gospod Natalij Grisbek, minuta. Hvala, zelo sem vesela, da imamo sedaj posebno delovno mesto za komisarje za pravosodje temeljne pravice in državljanstvo. Seveda so pred vami težke naloge in sicer jih bomo izvajali skupaj, parlament in vi, zato da bo Evropa ostala Evropa pravic in svoboščen, kot ste sami dejali. Večkrat ste omenili, da mora obstajati sodelovanje, komplementarnost med. Evropskim sodiščem za človekove pravice in med sodiščem v Luksemburgu omenjali ste šesti člen in vprašanja povezana s tem in imela bi zelo neposredno vprašanje. Namreč zanima me, kako menite, da bo prišlo do pristopa k Evropski konvenciji, k celoti Evropske konvencije o človekovih pravicah, kajti. Ta pristop je več kot simboličen, gre za zavezujoče zadeve in državljani morajo biti prepričani, da bodo njihove pravice eh, zaščitene, imeti morajo postopkovna jamstva in kakšne pobude boste predlagali in kaj menite konkretno tudi o vzajemnem priznavanju med posameznimi državami na tem področju. Hvala. Gospa Redenk. I can tell you when we will start. Povem vam lahko, kdaj bomo začeli s temi pogajanji. Ta pogajanja bomo začeli izvajati zelo hitro. Takoj, ko bomo imeli mandat za to, obveznost za to. In to je jasno navedeno v šestem členu naše pogodbe. Ne gre za vprašanje, če bomo to storili, ampak kdaj bomo to storili. Seveda bomo morali sodelovati z obema sodiščema in sicer na zelo uravnotežen način. Okrepiti želimo svoja sodišča na področju človekovih pravic, ne želimo jih oslabiti in naše sodišče v Luksemburgu mora ostati to, kar je že desetletja, namreč tisti instrument, tista institucija, ki nam omogoča pripravo evropske zakonodaje za dobro naših državljanov. In če bomo združili ti dve sodišči, potem bomo zelo okrepili njihovo vlogo. To ne bo enostavna naloga, kajte gre za mednarodni sporozum, ki ga je treba ratificirati. Ratificirati ga mora vseh 27 držav članic, ampak tudi druge članice sveta Evrope. Zato bomo prav gotovo morali imeti pogajanja, ki bodo morda zahtevna. In v zvezi s tem tesno sodelujem z pravno službo in sodiščem v Luksemburgu in s komisarjem, oziroma komisarko, odgovorno za zonanje zadeve. Hvala, gospod Protasevič. Minuto, prosim. Gracias, eh, Hvala lepa. Gospa komisarka, naj vas nekaj vprašam v zvezi s tako imenovano Evropo, pobudo Evropa po meri državljanov to je po mojem mnenju zelo pomembna pravica za evropske državljane ali in pomemben korak za to, da Evropo približamo ljudem, kajti to nam omogoča, da državljani sodelujejo pri oblikovanju evropskih odločitev. Kako boste poskrbeli, da bo ta pobuda delovala, kako boste poskrbeli, da bo učinkovita in kako menite, da bi to pravico lahko koristili v praksi? Hvala. Gospod Reding. Mikro. Mike, please. That's, that's okay. The citizen. Pobuda državljano oziroma državljanska pobuda je nekaj, kar omogoča ta nova pogodba. To je lahko zelo pomemben element. Namreč državljani lahko poskrbijo, da se njihov glas sliši. To je lahko tudi zelo nevaren element. Namreč če že od samega začetka ne bomo jasno opredelili, na podlagi katerih vprašanj lahko državljani sploh dobijo odgovor. Naprimer, če nam državljani rečejo, da želijo, da se ponovno uvede smrtna kazen. Potem bomo morali reči oprostite, temeljne pravice so osnovni gradnik Evrope in tega ne more nič spremeniti, niti držav poboda državljanov. In preden ta poboda državljanov postane realnost, moramo prav zato natančno pojasniti pogoje in pravila za to, da bo pobuda državljanov pozitiven element, element, ki nam bo pokazal, kje lahko dosežemo napredek s preminjanjem svojih pravil, z izboljšanjem naših pravil, kjer lahko svoje instrumente uporabimo za to, da rešimo probleme. Moje prizadevanje bo torej, da bi čim prej zagotovili pogoje, v okviru katerih lahko deluje pobuda državljanov in da to razjasnimo. In to bo zelo pomembno za mene in za vas. Za mene, zato ker bom morala izkoristiti možnosti komuniciranja, zato da državljanom razložim, kaj je sploh v igri. Pa tudi vi, kajti vi imate v svojih volilnih okrožjih nalogo, da obveščate svoje voljivce o tem. Zato nas čaka še zelo veliko dela. Beber. Gospod Weber, minuto. Carin. Spoštovana komisarka, najprej dovolite, da izrazim kritiko, ki zadeva to, da so vaše izjave premalo konkretne. Sicer vam čestitam k suverenemu nastopu in čestitam tudi k vaši zavezi, da boste delovne dokumente tudi nam posredovali. Kar pa zadeva moja konkretna vprašanja, Štokholm, Lizbona, to so veliki izzivi in izgrajuje se nov pravosodni sistem v Evropske uniji in zanima me, kako gotovi ste glede teh vprašanj, ali nam bo uspelo v naslednjih petih letih uresničiti skupni pravosodni sistem. Mrs. Redding. Well, we have. Gospa Reding, v državah članicah imamo več poštenih pravosodnih sistemov. Tega ne smemo pozabiti. Ne začenjamo torej z ničle, ampak nadaljujemo delo več stoletij v posameznih državah članicah. Pojavlja se nova realnost in sicer, da se državljani gibljajo iz ene države članice v drugo. Tam pravne varnosti več ni, torej ne vemo, katero pravo velja, katero sodišče ima pristojnost. Tukaj ne potrebujemo torej samo instrumentov, s katerimi bi lahko poskrbeli, da bo to bolj okrepljeno. Državljani morajo biti tudi obveščeni o tem, kaj, kar počnemo mi, In kakšne so njihove pravice? Eden od treh državljanov, če se proti njemu ali njej diskriminira, se ne zaveda svojih pravic. To je prava škoda. V zvezi s tem, kar sem že povedala in v zvezi s tem, kar bom povdarila, kar zadeva reforme čezmejnega civilnega prava, civilnega zakonika, Potrebujemo tudi krepitev vzajemnega priznavanja kazenskih sodb za to, da bomo upoštevali tudi partnerje iz različnih držav, če želijo potovati ali če se želijo naseliti in če se želijo ločiti. Vse to moramo zagotoviti in resnično se moramo potruditi na področju komuniciranja, da državljanom sporočimo, kaj so njihove pravice in kaj se lahko zgodi, če svojih pravic ne bodo imeli resno. Kaj ti, če pravic ne poznaš, če ne poznaš svojih pravic, potem pravice nimaš. Zato nas čaka še veliko dela v zvezi s tem. Part. In gospod Groseta ima še besedo kot zadnji govornik v tem krogu. Minuta, prosim. Tra gli obiettivi della Commissione europea dovrebbe esserci nei prossimi Med cilji Evropske komisije v naslednjih petih letih je tudi krepitev pravosodnega sodelovanja in boj proti organiziranemu kriminalu. Kaj nameravate storiti, da bi vzpostavili Evropsko tožilstvo in da bi se Eurojust tako prestrukturiral? Kaj boste storili, da bi okrepili demokratično kontrolo nad to organizacijo strani Evropskega parlamenta v skladu z Lizbonsko pogodbo in kar zadeva boj proti kriminalu. Me zanima, kakšni so vaši načrtovani konkretni predlogi glede zasega premoženskih koristi iz kaznevih dejanj in kako boste enako zaščitili v vsej Evropski uniji priče ter žrtve kaznevih dejanj v kazanskih postopkih. Povsem prav imate. In to je tudi povsem jasno zapisano v novi pogodbi. Končni cilj je, da bi iz Eurojusta dobili urad javnega tožilstva nisem še imela časa, da bi si to pogledala, ampak kolikor se spominjam, gre tukaj v glavnem za finančne vidike. Mislim, da se bomo morali v naslednjih mesecih in letih pogovarjati o tem, ali je to dovolj, ali pa bi bilo morda bolje, če bi storili še korak dlje. Obstajajo možnosti v pogodbi, da bi šli dlje. Toda, to je tako kot drugo v kazenskem pravu kajti države članice morajo biti dejansko vključene in isto velja za nacionalne parlamente. Osebno mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi javno tožilstvo lahko začelo veljati za vse, kar se nanaša na čezmejni kriminal. Naprimer, ko gre za pedofilijo, to je en primer, kjer mislim, da moramo dejansko okrepiti naše sodelovanje, zato da bi našli rešitve, ki so potrebne. V kazenskih zadevah sta vedno dva elementa. Tu je element tistega, ki je storil zločin, ki naj bi storil ta zločin. Ta ima temeljne pravice. In v naši demokraciji te pravice zagotavljamo, dokler ni bil obsojen. In ko gre ta oseba v, za, v zapor, še vedno zanj veljajo temeljne pravice, ki, jih je, ki jih je treba izvajati. In to se včasih pozabi. Po drugi strani pa imamo žrtve. Ne želim si, da bi ostalo samo pri obljubah žrtvam. Usporedno s temi sistemi bi morali imeti tudi takšen sistem, ki poskrbi za tiste, ki so bili prisiljeni v vlogo žrtve. Nobenih eh, prekinitev pravi gospod predsednik. Spoštovana poslanka, nimate besede. Ne, žal mi je. Na sestanku koordinatorjev smo se dogovorili za pravila. Torej, prosim vas, da ste. Eh, uljudni in da spoštujete pravila tako kot druge. Lepa hvala, gospa Reding. Hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem. Lepa hvala. Sedaj bomo nadaljevali za drugim delom naše seje. Naj opomnim člane odbora Libe, da bomo ob šestih popovdne imeli sestanek za oceno, ob 5.30 pa bo sestanek koordinatorjev. Hvala lepa za vaše sodelovanje, sedaj pa prepuščam predsedovanje gospodu Linaju. Good. Good. meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten. Spoštovane gospe in gospodje, prosim, da počasi zagotovo nadaljujemo s predstavitvijo. In sicer bomo to naredili kar hitro, kar zadeva pravilnik pa. so mi povedali, da lahko predvideni čas podaljšamo za 30 minut. In torej ne bo posebnih omejitev. Sam bom v uvodu zelo kratek. In sicer bo postopek eh, predstavitve v tem odboru drugačen, kot je bil v prejšnjem odboru. Vsak, ki bo zastavil vprašanje, bo imel za to čas ene minute, potem bo kandidatka za komisarko odgovorila na vprašanje in sicer bo za to imela dve minuti, potem pa obstaja možnost dodatnih vprašanj, vendar na isto temo in ne na nove teme in zato bo potem komisarka imela dodatno minuto za odgovor. To je torej naš postopek. Sedaj prisrčno pozdravljam kandidatko za komisarko za pravosodje temeljne pravice in državljanstvo Vivian Reding in jo vabim, da nam predstavi svoj uvod. Gospa Reding, beseda je vaša. Thank you very much, uh, Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. V vašem odboru boste obravnavali temeljna pravna vprašanja naše unije. Tukaj gre za interpretacijo in uporabo prava Evropske unije, gre za civilno pravo, gospodarsko pravo in procesno pravo. Gotovo veste, da sama nisem pravnica. Toda zelo občudujem vaše pravno strokovno znanje. In če dovolite, bi povsem izkoristila vaše strokovno znanje v prihodnih letih. V evropski politiki sem že 20 let in spremljala sem veliko oblikovanja zakonov, tako da imam praktične izkušnje in zavedam se pomena prava v Evropski uniji. Nadnacionalni pravni red je zame v srcu Evropske unije. In te unije ne združuje sila, policija ali vojaštvo. Unija je združena zaradi skupno ustvarjenih pravil, ki jih moramo spoštovati, uporabljati in uveljavljati. Predsednik, tukaj gre za Rechtsgemeinschaft, kot je dejal Walter Hallstein. Tukaj gre za skupnost, ki temeli na vladavini prava. Za tem stojijo številni zgodovinski dosežki preteklih 50 let. Zakaj so ti dosežki zgodovinskega pomena? Zato, ker v Evropi vladajo precejšnje razlike in evropejci so se naučili iz teh razlik črpati moč na pravnem področju in Uspelo nam je ustvariti združenost v enotnosti. Imamo 27 nacionalnih pravnih redov s številnimi pravnimi tradicijami, imamo pa eno bogato nadnacionalno telo, pravno telo, ki smo ga ustvarili zato, ker smo se učili drug od drugega, ker smo prisluhnili drug drugemu in ker nam je uspelo to združiti v evropski sistem, ki je v marsikaterem pogledu močnejši. Zakaj to pravim? To govorim zato, ker mislim, da bi morala biti to podlaga, na kateri bi morali graditi. Komisija bo predlagala zakone, parlament in svet bosta o teh zakonih razpravljala in jih spreminjala. Potem pa bomo videli, oziroma mi pogledali, ali se ti zakoni izvajajo tudi v praksi. Vedno bomo spoštovali različne pravne tradicije naših držav članic. In to sem že dajala na predstavitvi prej. To je zlasti pomembno za kazensko pravo, kjer so naše pristojnosti mlade, kjer imajo nacionalni parlamenti besedo in kjer lahko država članica sproži zavoro v sili. Torej, tukaj moramo dejansko doseči potreben konsens. Kar se tiče civilnega in gospodarskega prava, lahko se zanesete name, da bom predlagala novo zakonodajo, kadar bo to potrebno in kadar bomo morali okrepiti skupni trg. Naprimer, na področju civilnega in gospodarskega prava moramo biti izredno ambiciozni, kajti tukaj lahko pomagamo podjetjem, za zdravo evropsko zakonodajo, zato da bomo presegli administrativne ovire in pa znižili transakcijske stroške. Tukaj lahko pomagamo tudi državljanom v njihovem vsakdanu, zlasti, ko gredo preko meja in ko nakupujajo čezmejno. Če bomo ukrepili enotni trg bo to naš najboljši instrument za hitri izhod iz gospodarske krize. In enotni trg bo prinašal prednosti, če bomo ustvarili enotno območje pravosodja. Poznam poročila na lasno pobudo Evropskega parlamenta, ki so na tem področju zahtevala novo zakonodajo. Številne teh idej bomo upoštevali oziroma jih bo, jih bo upošteval nov eh, komisar za pravosodje. Kajti smisel je, da odpravimo eksekvature. Te stanajo med 800 in 2000 evrov samo v obliki pristojbin za odvetnike. In to v resnici sploh ni potrebno. Seveda pa moramo hkrati uvesti tudi določene varovalke. Odpraviti moramo eksekvatore, zato da bi rešili probleme. In drugič, na mizi imamo predlog, Žal mi je, vendar govorite že šest minut, prosim, da počasi zaključite. Dobro, potem bom kratka skupno obdobje omejitev za odgovornosti v primeru čezmejnih eh, cestnih nesreč niso spremljive. Imamo okrog 500 tisoč čezmejnih cestnih nesreč letno. Potrebujemo pravno gotovost. Potrebujemo tudi eh, bančne račune oziroma evropski eh, postopek za bančne račune. 60 odstotkov dolga v čezmejnih primerjih se ne izterja. Delati je treba tudi za zakonodajo na področju potrošnikov, zato sem tudi odgovorna in zelo bo pomembno, da se bom prizadevala za ta področja. Veste, da se zelo prizadevam za pravice potrošnikov in s tem pristopom bom tudi nadaljevala. Mislim tudi, da bo skupni referenčni okvir izrednega pomena. To sem si že pogledala in povem vam, da je to odlično delo, na katerem bomo temeljili in to je jedro Evropskega civilnega zakonika. Tako, to bom tudi podprla. Mimo grede, ZDA so začele s enotnim gospodarskim kodeksom, zakaj ne bi imeli tudi mi našega kodeksa za naš enotni trg. Z njim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 Evropski parlamenti so podali številne pobude in eh, hvala lepa, da ste dajali, da boste to oblikovali v zakonodajne pobude. To bi nam zelo pomagalo. Parlament je ob koncu preteklega leta želel predlog za urejanje zakonskih primerov in pa partnerskih odgovornosti če bi bilo to potrebno, tudi v postopku okrepljenega sodelovanja. Tukaj imamo predvsem pred očmi pravice otrok. V vaših pisnih odgovorjih ste dejali, da ste pripravljeni predložiti predloge v prvih mesecih svojega mandata. To je zelo pomembna izjava z vaše strani. To, da Sprašujem vas, ali so še kakšne druge možnosti in rešitve, kaj imate v mislih glede na zastoj v svetu in kaj se bo zgodilo, če nam boste predlagali takšno okrepljeno sodelovanje. Hvala lepa. Like Ni mi všeč, če Evropa dela na podlagi okrepljenega sodelovanja. To pomeni, da sodelujejo nekatere države članice, ne pa vse. Vsakič, ko je možno oziroma ko bo možno, si bom prizadevala za to, da bo sodelovalo vseh 27 držav članic. Ko pa bom videla, da gre za zelo pomembno stvar, kot je naprimer Rim 3 in da te enotnosti ne bo možno doseči, V takšnem primeru morda ne bo druge možnosti kot ta. Številke sem vam že prej navedla. Že prej sem povedala, da imamo vsako leto 350 tisoč eh, novih mešanih zakonov in da imamo vsako leto okrog 170 eh, tisoč ločitev. Torej, 20 odstotkov ločitev prihaja iz mešanih zakonov in to je povezano s številnimi problemi, problemi šipkejšega dela. Tukaj so tudi uh, velike težave za otroka. In včasih nimamo druge možnosti, kot da se lotimo okrepljenega sodelovanja. Deset držav članic je prosilo za to. Mislim, da imajo prav in to bom storila. Upam, da bodo Ob tem druge države članice videle, da smo resni in da se bodo pridružile. Upam, da bo na začetku 10 držav članic, na zadnje 20 in ob koncu 27. To je naš cilj. Ampak storimo korak naprej in ne čakajmo. Hvala, gospod eh, Cvevka. Sedaj pa dodatno vprašanje. Zelo na kratko, gospa komisarka. Dajali ste, da je deset držav prosilo za postopek okrepljenega sodelovanja. Želite, da bi jih bilo več? Ali morda načrtujete kakšne spremembe vašega prvotnega predloga? Hvala lepa. Of... To je naloga, s katero se bom pokvarjala od tistega dne naprej, ko se boste odločili, ali bom komisarka ali ne. Sedaj sem pogledala samo splošno linijo, nisem pa, sem, ši, nisem pa si še ogledala vseh podrobnosti. In to bom storila zelo hitro. Opravili smo pripravljalno delo, torej to ni nekaj novega. In na podlagi tega pripravlja, pripravljalnega dela se bom odločala. Prosila bom vse poslanke in poslance, ki imajo izkušnje na tem področju, da mi podajo svoje mnenje o tem, tudi neformalno. To bi mi izredno pomagalo. Kajti, to je zelo pomembna odločitev za evropske državljane in zato želim, da jo hitro sprejmemo. Sedaj iščemo najboljšo zakonodajo oziroma najboljšo ureditev za zakon. in eh, to moramo rešiti na najbolj ugoden način, ki bo skladen s podobo o Evropi, ki jo imam. Hvala, sedaj ima besedo kolega Rabkaj. Gospa Reding, včeraj je časopis Die Welt vas opazoval kot žensko, ki ima šarm, ki se spozna na različne stvari, ki je priljubljena tudi pri evropskih podjetjih. Zakaj? Zato, ker predvidevajo, da se boste okvarjali s gospodarskimi vprašanji in kot ste zapisali, kot je zapisano, od vas ni pričakovati kakih diskriminatornih predlogov za gospodarstvo. Naprimer, ko gre za varstvo potrošnikov in potem vprašanje delodajalcev, delojemalcev. Veliko je vprašanj povezanih s vprašanjem soodločanja. Različni standardi so v državah članicah in kako mi boste sedaj odzeli strah pred tem, kar sem tukaj prebral. V preteklosti sem bila novinarka in nikoli se ne bi drznila kritizirati dela kolega novinarja. Toda, če bi ta novinar vprašal telekomska podjetja, bi prejel različne odgovore. Niso bili zelo zadovoljni z menoj zaradi uh, uredbe o gostovanju, to vam že lahko povem. Jaz menim, da ni treba, da smo drug proti drugemu. Potrebujemo uravnoteženje. Imamo notranji trg s pravico do prostega gibanja državljanov. Sedaj imamo tudi temeljne pravice in pa pravico do nediskriminacije. To lahko uravnotežimo. Tudi sama sem eh, prebrala nemški časopis, nekega imam shranjenega. In našla sem zelo zanimivo znanstveno analizo nemške univerze. Ta je analizirala oziroma opravila analizo, ki pravi sledeče. V tistih podjetjih, kjer in poznajo visoko vključenost žensk, invalidnih in pod narekovaji oziroma torej tiste podjetja se mnogo bolje odrežejo kot druga. Torej mislim, da moramo ohraniti to ravnotežje v naši družbi. Včasih se je treba bolj približati vidikom podjetja, včasih pa je treba iti bolj na roko vidikom potrošnikov. Lahko ste prepričani, da bom pri direktivi o pravicah potrošnikov posem upoštevala pravice potrošnikov. Poznam kritiko. Za Bolkom sem razpravljala o tej kritiki. Če bodo imeli potrošniki a, občutek, da se jih goljufa, potem pozabite na direktivo o pravicah potrošnikov. Vedno je treba uravnotežiti interese vseh in zato se bom vedno zauzemala. Also gut, das mit dem Scham und dem Biss und dem Standfestigkeit, das stimmt schon mal, aber fest. Torej, v zvezi z šarmom eh, in podobne pozitivne stvari, to verjetno drži, o tem smo se pripričali, potrebujemo pa zaščito eh, potrošnikov in. Različne stvari se preizkušajo. Želimo uh, varstvo potrošnikov ali želimo minimalno harmonizacijo ali maksimalno harmonizacijo. Well, I have seen as telecom commissioner in. Kot komisarka za telekom v zadnjih petih letih sem videla, torej bila sem tudi komisarka pristojna za vprašanja čezmejnega internetnega nakupovanja. In v teh letih sem ugotovila, da z minimalno harmonizacijo ne morete graditi enotnega trga. Torej, to ni v interesu čezmejno delujočih podjetij, podjetij če imamo samo a, minimalno harmonizacijo. Kajti na ta način ne bomo nikoli pridobili zaupanja državljanov, zato da bi uporabljali svoje čezmejne pravice. To smo videli pri spletnem nakupovanju. Čezmejno nakupovanje enostavno ne deluje, zaradi tega, ker ljudje nimajo dovolj zaupanja. Torej, mislim, da je popolna harmonizacija odgovor. Vem tudi, da si moramo pogledati kakovost in pa, zaščit, in pa raven zaščite. In to si bom pogledala ko se bom pogovarjala s so zakonodajalci in skupaj z vami in s svetom bom poiskala praktične rešitve. Danke, Herr Kollege Baldassar. Hvala, sedaj pa kolega Baldassar. Reding, nella sua introduzione. Hvala, gospod eh, predsednik. Gospa Reding, v svojih uvodnih besedah ste dejali, da bo med vašimi prednostnimi nalogami tudi oblikovanje Evrope državljanov in zato nameravate uvesti konkretne ukrepe za promocijo in spoznavanje pravic državljanov v vsakdanjem življenju. Tukaj gre predvsem za medosebne odnose, trgovinske transakcije ali eh, prost pretok oseb. In zanima me, ali ob tem upoštevate različne pravne kulture držav članic in različne pravosodne sisteme. Uh, Vsi državljani EU bi morali imeti možnost, da koristijo recipročnost pravnih aktov in pravni akti niso na voljo v vseh državah članicah in kaj boste storili za to, da bodo pravni akti in tukaj ne gre samo za notarske in avtentične listine, temveč za vse podobne akte in dosjeje, ki eh, obstajajo na nacionalni ravni. Kaj boste torej storili, da bo prišlo do vzajemnega priznavanja letih? To je eden od pomembnih problemov Evropske unije. Zakaj evropski državljani ne poznajo svojih pravic v poročilu Lamasur? Boste videli številne konkretne predloge in primere, zakaj to nadaljuje. Če želimo imeti Evropo po meri državljanov, potem mislim, da moramo rešiti te praktične probleme. Leta 2008 je Evropski parlament zahteval bolj horizontalno obravnavo vzajemnega priznavanja. Danes to priznavanje deluje samo deloma. Delo na tem smo začeli izvajati in moj kolega se že ukvarja naprimer z evropskim certifikatom o dedovanju. To je že dano v prakso. Mislim, da je to dober način nadaljevanja. Tudi sama želim nadaljevati z delom na tem področju. Vendar ne od zgoraj na vzdol. Najprej si želim javno posvetovanje v zvezi z vsemi temi vprašanji, zato da slišimo od oblikovalcev politik in tudi od industrij in od državljanov, da nam povedo, kaj potrebujemo in seveda tudi strokovnjaki, ki področje podrobno poznajo, potem pa bomo potrebovali konkretne ukrepe. Dodatno vprašanje, gospod Baltazar? La soluzione potrebbe essere eh, un. Eh, Ali ne bi rešitev bila v nekem evropskem organu, ki bi jamčil za zakonitost teh aktov? Eh, V vsakem primeru bomo potrebovali nek skupni imenovalec za vse te listine. Nekaj, kar bo veljalo na splošno na evropski ravni, se vam zdi to izvedljiva možnost? Uh, to je ena od mnogih možnosti. Morda ne bo šlo za novo institucijo, namreč nisem za to, da ustvarjamo novo administracijo, novo upravna bremena. Vendar bom vsekakor preučila vprašanje, ali je to mogoče vključiti v kakšno obstoječo institucijo in sicer na zelo realističen in praktičen način, da bi rešili ta problem. Zato potrebujemo ta javna posvetovanja, zato da slišimo različne zamisli in jih analiziramo na podlagi njihove izvedljivosti in praktične uporabnosti.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 kar zadeva sporočilo o avtorskih pravicah v družbi temeljiti na znanju iz leta 2009. Povedali ste, da bo komisija predložila strategijo v zvezi z avtorskimi pravicami. Kako si kot komisarka odgovorna za pravosodje in temeljne pravice in državljanstvo predstavljate razpravo o avtorskih pravicah in kako boste zagotovili ustrezno ravnovesje na EU ravni med varovanjem avtorskih pravic in svobodo govora. To je ustavni francoski tribunal ustoličil kot temeljno pravico. Imamo internet, ki je v bistvu velik trg za zabavo in za druge stvari, potrebujemo pa ustrezne zakone na tem področju, ki se trenutno še ne izvajajo tako, kot je treba, kakšna je vaša strategija v zvezi z avtorskimi pravicami na spletu in kako se bo to izvajalo, kako boste to vi izvajali v tem časovnem okviru. Razprava o dostopu do spleta in o avtorskih pravicah je bila zelo uroča tudi v parlamentu. Veste, da sem parlament podpirala v zvezi z 138. členom in o razpravi o tem, da bi imeli soboščino v zvezi z internetom. Boj je bil zelo hud, ampak v spravnem postopku je svet to sprejel. To pomeni, da ta določba o spletni svobodi predstavlja veliko zmago na področju svoboščin in pravic za evropskega državljana. To je en del zgodbe, kaj pa drugi del? Drugi del je, kako lahko poskrbimo, da bodo ustvarjalci plačani za delo, ki ga opravijo. Tudi tukaj se je v razpravi pokazalo, da ne bomo mogli operirati s starimi instrumenti, kakor smo to počeli v starem svetu. Potrebujemo bolj sodobne načine za zaščito intelektualne lastnine, lastnine in umetniškega izražanja. Vedno sem spodbujala pravne ponudbe, tudi čezmejne, zato da bi to vplivalo na rešitev problema. Več ponudbe in manj represije. Represijo smo odstranili iz evropske zakonodaje, kajti v okviru svežnja o telekomunikacijah smo to umaknili in ta zakon, ki naj bi bil sprejet v Franciji, da ima človek samo tri možnosti, tega v Evropski uniji ne bomo sprejeli. To je polnilno vprašanje. E, Pitanje uzupevnjajoče zvezane iz. To je polnilno vprašanje. To se navezuje na to temo. Trenutno Evropska unija se pogaja o sporazumu proti ponarejenemu blagu in to vpliva na temeljne pravice evropskih državljanov. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem sporazumom? Ali menite, da bi ta sporazum moral vključevati določbe, ki bo zagotavljal sankcije in kazni za deljenje datotek v nekomercialne namene? Zelo vesela sem, da ste omenili tudi da francoska rešitev ni pot naprej za EU in mislim, da moramo to vsi priznati in podpirati. Hvala. Kako sem že povedala v razpravi in sicer večkrat. Evropska unija ima v svoji pogodbi sedaj temeljno listino o temeljnih pravicah. To pomeni, da vse odločitve, ki jih komisija predloži. Vse to mora biti podvrženo presoji vpliva v luči temeljnih pravic in to spada na področje horizontalne odgovornosti, ki mi jo je zaupal predsednik komisije. To pomeni, da tudi naši mednarodni sporazumi v prihodnih mesecih, ki bodo tudi pred tem parlamentom, mimo grede, To vprašanje bo torej visoko na dnevnem redu, kar zadeva instrumente kazenskega pravosodja za boj proti ponarejanju. Nameravam sodelovati s kolegico Cecilijo, da bi pripravili predlog za direktivo za kazenske sankcije proti ponarejanju. Vendar ponarejanje ni presnemavanje spleta. To sta dve različni zgodbi. Torej, mislim, da moramo obravnavati eno vprašanje za drugim. Torej, ponarejanje in prenašanje datotek spleta, to sta dve različni stvari. Večkrat bomo morali doseči pomembno ravnotežje med dvema pravicama, namreč pravico do zasebnosti in pravico do lasnine. In v veliko zakonih, ki jih želimo pripraviti, vidimo, da moramo to uravnotežiti in sprejeti težke odločitve. Hvala. Hvala, vem, da je skoraj nemogoče v tako kratkem času odgovoriti na tako težka vprašanja, vendar moramo upoštevati tudi časovne omejitve. Da je na voli, prosim. Hvala, gospod predsednik, hvala, kandidatka za komisarko in hvala za pisne odgovore ter za vašo ustno predstavitev. Podali ste nam zelo impresivno, impresiven kolaž dela. To seveda mislim zelo pozitivno. Ampak podarili ste komuniciranje, da je to zelo pomembno. In imam pomisleka v zvezi s tem, ali bomo lahko sporočali razumljiv sistem pravosodja v Evropi. Imamo 27 naborov nacionalne zakonodaje, ki jo izkoriščamo na, podrob, na podlagi upravnega prava, imamo pogodbeno pravo in prav imate, ko pravite, da želite več okrepljenega sodelovanja v zvezi z potrjenimi akti, v zvezi z ločitvijami o dedovanju in vemo, da bomo vsaj eno pravno tradicijo izpustili s tem pa ne izpustimo samo ene pravne tradicije, ampak vse evropske državljane, ki živijo v tej pristojnosti. Kaj bomo torej storili? Ali bo to res dostopen sistem evropskega civilnega prava? Hvala. Well, on... Podpredsednica je pokazala na nekaj zelo pomembnega. In povedal bom nekaj, kar sem že povedala. Pravico imamo oziroma pravosodje imamo le, če vemo, da pravosodje obstaja. In eden od treh državljanov v primeru težav ne ve, kakšne so njegove oziroma njene pravice in to je zelo velika pomankljivost, zato moramo tukaj ukrepati. Vem, kakšne so težave pri tem, da bi to dejansko izvedli. z uradom za publikacije v Luksemburgu, si prizadevam zagotoviti, da bi imeli en portal, kjer vsi zakoni in vsa sodna praksa so na voljo tam državljanom. Tudi z povzetki za državljane, zato da bi to bilo čim bolj preprosto. To je sedaj še v pripravi, to bo javnosti na voljo kot en portal v letu 2011. Veste, da delamo tudi na portalu e-pravosodje. Delo v zvezi s tem se je že začelo leta 2006-2007, nisem popolnoma prepričana, ampak recimo 2007. Prvi konkreten element tega pa se bo pokazal leta 2011 do leta 2014 bi lahko imeli portal, kjer lahko dobimo povratne informacije, dokumente, kjer bomo imeli potrjene podpise. Želimo torej nadaljevati s delom na tem področju, ampak to so sedaj portali. In neposredni rezultati tega da lahko dokument konkretno dobiš takrat, ko si ga želiš. Drug način je, da so državljani obveščeni o svojih pravicah in tukaj imamo to področje državljanstva, to je del mojega portfelja in tukaj želim izkoristiti možnosti za komuniciranje v okviru tega portfelja in sicer kot orodje, da bi državljane obveščali o njihovih pravicah. In tukaj bom seveda potrebovala sodelovanje Evropskega parlamenta, kajti tudi vi boste morali obveščati svoje državljane o njihovih pravicah. Veliko Britancev potuje v tujino, živi v tujini in imajo težave v tujini in želijo si rešitve, pomagati pa želimo tudi njim. Thank you. I have, I have really no problem with regard to what you say about communication. Nimam nobenih težav v zvezi z sporočanjem, komuniciranjem, ampak to ne odgovori na moje vprašanje. Namreč, zato, ker imamo različne pristope in zaradi potencijala uporabe okrepljenega sodelovanja, bomo izključili velik del državljanov iz civilnega pravosodja in britansko pravosodje pravno prakso bomo izpustili. In to je šedaj še bolj nevarno kot 10 ali 11 let, odkar sem tukaj v parlamentu. Possibility... Sami ste povedali, da imamo možnost uporabiti oziroma ustvariti 28. pravni sistem, ki bi bil krovni sistem nad 27 sistemi in potem bi imel uporabnik možnost izbirati, katerega želi uporabiti. To bi bil en izhod, ampak razprava o tem še ni zaključena, razprava še teče. Kakor sem povedala še v uvodu, sama nisem odvetnica, želim, nisem pravnica, sama si želim, da mi pravniki, ki ste v tej dvorani, pomagate pri tem, da bi komisiji pomagali najti dobro rešitev. Sama vam lahko povem, da v generalnem direktoratu, kjer bom tako upam, da delala, če me potrdite, tam je veliko zelo dobrih pravnikov, veliko je pravnikov tudi v moji pisarni. Zato mislim, da bomo skupaj našli tiste rešitve, ki bodo najbolj pozitivne za evropske državljane, vključno z evropskimi državljani, ki spadajo v precedenčno pravo, ki so zelo spoštovanja vredni in tradicionalni pravni sistemi, ki jih prav tako ne smemo izključiti. Sedaj ima kolega Bodu. Thank you. <clears throat> Thank you. Uh, for... Hvala lepa. Hvala za vašo podporo za komercialni zakonik. Ampak preden pripravimo tako zapleten dokument, vas želim nekaj vprašati v zvezi s tem, ampak bolj pragmatično. Kakšni so vaši načrti za nadaljne delo na tem področju? Ali lahko pojasnite svoje namene v zvezi z možnostjo uvedbe 28. režima za pogodbeno pravo? Ali bi lahko pokazali tudi, kakšno je vaše načrtovanje v zvezi z konkretnimi koraki predvideni za to, da bi dosegli cilje pri pogodbenem pravu. Uh, v enem svojih prvih delovnih sestankov s svojim novim generalnim direktoratom sem tole knjigo dobila. Vi, parlamentarci, ste z strokovnjaki zelo trdo delali na tem, da bi pripravili to nekaj želim narediti s tem. Škoda bi bilo, če bi to delo ostalo samo v univerzah. To je treba premakniti v prakso. Zato želim sodelovati z vami in pripraviti delo o vsebini tega poletju 2010, pa bom na podlagi dela te skupine izvedencev pripravila sporočilo, na podlagi katerega bomo leta 2011 pripravili pravne instrumente, ki bodo širše razširjeni. Vem, da akademiki delajo na prevodu, kajti to je trenutno na voljo samo v angliščini. In vem, da pripravljajo prevod za angliščino oziroma francoščino in nemščino na podlagi tega angliškega izvoda in upam, da vam bomo lahko pomagali pri tem, da bi lahko nadaljevali s tem delom. To bo torej potekalo usporedno. Imam tudi dopolnilno vprašanje. Govorili ste o delu akademikov. Kako bo pri tem vključen parlament v zvezi z skupnim referenčnim okvirom? Uh sporočilo iz poletja 2010 bo možnost, da parlament preuči elemente in nam pove, kam naj bi se obrnili. Zato želim začeti s poročilom in ne s predlogom za sklep. Kajti vedno menim, da preden dobimo konkretne predloge, je treba preučiti vso modrost ne samo strokovnjakov in akademikov, ampak tudi tistih, ki se konkretno ukvarjajo s tem. Vsi pravniki, sodniki, politiki, vsi morajo sodelovati. Na podlagi tega skupnega znanja pa je treba izbrati najbolj izvedljive dele in jih potem vključiti v upravne instrumente. Vem, da to nikoli še ni bilo na dnevnem redu, ampak mislim, da bi bilo škoda, če tega ne bi uvrstili na dnevni red. Še enkrat ponavljam, da nisem strokovnjakinja na tem področju. Potrebujem vašo pomoč, ampak resnično želim doseči dober uspeh na tem področju, kajti to je naš zarodek za Evropski civilni zakonik in mislim, da bi k temu dejansko nekoč morali priti. Hvala, sedaj pa gospa Lichtenberger, hvala lepa. Sama imam vprašanje, ki je povezano z verodostojnostjo Evropske unije, predvsem, ko gre za implementacijo in prenos evropske zakonodaje na nacionalno raven. Veliko pritožb smo prejeli od državljanov in državljank, vedno manj pa je postopkov za kršitev, še posebej, ko gre za okoljsko pravo. Tam se res zelo malo dogaja, če dalje manj se dogaja. Zadeva pa to tudi druga področja. In zanima me, kako boste vi zagotovili, da bo to res postalo prednostna naloga namreč dejansko izvajanje te zakonodaje. Dobili smo nov medinstitucionalni sporazum in ali ne bi mogli sedaj predvideti čisto konkretne korake o tem, kako bosta komisija in parlament skupaj delovala na tem področju preko odbora za peticije. Kako bi lahko dejansko zagotovili, da se bodo direktive pravilno in pravočasno izvajale in da bo prenos pravočasen in pravilen. Right. Gospa poslanka ima pa vsem prav. Ni dovolj, da imamo evropsko pravo, če se to pravo samo delno ali pa sploh ne prenaša v nacionalno pravo. Bila sem komisarka za telekomunikacije in zato sem uporabila uredbo in ne direktivo, kajti ta je hitrejša in zagotavlja enotno de jure izvajanje ampak sedaj delujem na drugem področju. To področje je mnogo bolj občutljivo. V kazenskem pravu ne bi nikoli mogli imeti uredbe. Počakajmo in videli bomo, kaj lahko storimo na področju civilnega prava. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, če bi enkrat letno predložili poročilo o izvajanju temeljnih pravic in pa poročilo o prenosu evropskega prava v nacionalno pravo. Potem pa bi dobili tudi zbir vseh pritožb, ki jih prejmem se strani odbora za peticije in pa ki jih prejmem od vas, ki jih prejmem od ombudsmana in pa od drugih komisarjev. Potem pa bi vse te pritožbe analizirali in bi eh, ugotovili, v katero smer moramo. Naj vam nekaj povem. Sama bom uvajala postopke o kršitvah. Ne bom odlašala, to sem počela v zadnjih desetih letih in lahko ste prepričani, da se tega sploh ne bojim in ne bojim se reči ne tudi velikim državam članicam. Ja, das ist eine äh, sehr um, befriedigende Antwort auf den To je zadovoljiv odgovor tako na prvi pogled. Ali sem to prav razumela? Ali to pomeni, da v prihodnosti, ko gre za follow-up pri vprašanjih, ki zadevajo izvajanje evropske zakonodaje in ki jih dobimo poslanci, da bomo tudi dobili konkretne odgovore? V zadnjih letih temu ni bilo tako. Mi imamo svojo nalogo kot parlament in tudi komisija ima nalogo na tem področju kot eh, varuhinja evropskega prava. Weeks, uh... Tekom zadnjih tednov je predsednik Barroso sklical kandidate zato, da bi se pogovarjali ravno o takšnih vprašanjih. In posem jasno je povedal, da ima Evropski parlament zdaj še toliko večjo ulogo na podlagi Lizbonske pogodbe. In to zahteva, da morajo komisarji podati posebno konkretne odgovore parlamento. V zadnjih desetih letih. In lahko vprašate odbore, s katerimi sem sodelovala. Sem bila vedno prisotna takrat, kadar je Parlament želel z menoj razpravljati. Vedno sem prosila parlament naj razpravlja z menoj, kadar sem imela občutek, da potrebujem prispevek Evropskega parlamenta. In parlamentarna vprašanja je treba zelo hitro odgovoriti, kajti vi ste neposredna povezava med evropsko politiko in državljani. Kolega Kari. Kolega Karim. Gospa kandidatka za komisarko po eni strani pravite, da vam ni všeč, kadar Evropa se ne premika skupaj, po drugi strani pa niste zadovoljivo odgovorili na določeno vprašanje. Rečeno je bilo, da včasih komisija sama sebe izključi iz sodelovanja s partnerji in Na to niste odgovorili. Naj omenim Lizbonsko pogodbo, ki zagotavlja prostor varnosti, pravice in ki spoštuje pravne tradicije v državah članicah. V vašem pisnem odgovoru in pa v vašem uvodu ste dejali, da boste postili za seboj prve temele eh, pogodbenega prava in se usmerili v državljanski zakonik. Ali bo ta spoštoval različne tradi pravne tradicije držav članic? Pomembno je, da se to ščiti in promovira. Zlasti me skrbi naprimer tekoči predlog o Walesu in pa o uredbi Brusel 1. Poleg tega štokholmski program ne predvideva harmonizacije pogodbenega prava. Ali nameravate iti preko tega in kdaj? Mislim, da lahko povem samo to, kar sem že povedala gospi Wallis v zvezi z istim vprašanjem. Upoštevati moramo vse nacionalne situacije in poiskati moramo rešitev, ki bo uravnotežena za vse, za vseh 27 držav članic. Najavila sem sporočila v zvezi z skupnim referenčnim okvirjem in sicer potem, ko sem se posvetovala za skupino strokovnjakov. Imeli bomo tudi strokovnjake na tem področju. Toda ob koncu moramo priti do skupnega predloga. Sama vam bom predložila predlog o tem, kako bi morali nadaljevati, tako da bodo pravice državljanov upoštevane, kadar prehajajo meje. Kar pa se tiče specifičnega vprašanja o. Uh, in, uh, uh o, o porokah. To je specifično vprašanje, ki smo ga spoštovali oziroma upoštevali v delu, ki smo ga do sedaj opravili, zato da bi upoštevali specifični položaj britanskih državljanov, ki živijo v tujini. Če se dobro spominjam, vendar nisem sto odstotno gotova, samo 95 odstotno sem gotova, da ti britanski državljani se lahko odločijo, ali želijo, da se uporablja britanski sistem, ali pa, če želijo, da se uporablja sistem tiste države članice, kjer bivajo. Torej, to je delo v teku. Um, Tukaj gre za pomankanje opredelitve kraja bivanja. Ali lahko izhajam iz vaših odgovorov in sklepam, da boste upoštevali presojo vpliva za države članice? Ne vem, kaj menite o, kaj mislite se tem a, popolna presoja vpliva v zvezi z državami članicami. Imeli bomo dve presoje vpliva. Po eni strani bomo upoštevali vsakega sistema 27 držav članic. Če ste v tem smislu postavili svoje vprašanje, je moj odgovor da. Imeli pa bomo še dodatno presojo vplivov z vidika temeljnih pravic. To bo dodatni element, ki ga do sedaj nismo imeli. Obstajajo tudi temeljne pravice v zvezi s prostim gibanjem in tudi te moramo upoštevati. Tak, her kolega Berlinguer. Hvala, sedaj pa kolega Berlinguer. Signora komisarja, abbiamo finalmente il trattato di Lisbona. Spoštovana gospa Reding, Končno je pred nami Lizbonska pogodba in tudi Štokholmski program. To sta dva bistvena ukrepa za vzpostavitev evropskega pravosodnega sistema in bistveno je, da se državljani zavedajo pravic, ki jih lahko uveljavljajo, pravic, do katerih imajo dostop. Poleg tega je bistvenega pomena, da tudi razvijamo pravno mentaliteto odvetnikov in pravnih strokovnjakov v državah članicah. Kaj boste storili za to, da bi nekako pripravili teren, za to, da bi se ta mentaliteta spremenila? Kaj bo še potrebno glede na preteklost, kaj dodatnega potrebujemo, kako boste pripravili to spremembo mišljenja, kako boste spodbujali izobraževanja in usposabljanja na nacionalnih ravneh, zato da bodo pravni strokovnjaki res pripravljeni na izvajanje teh ciljev in da bo vladalo medsebojno zaupanje med različnimi pravniki iz držav članih držav članic, da bodo res sodelovali. Gospod poslanec ima pravo. Medsebojnega zaupanja ne moremo ukazati od zgoraj na vzdolj. Pomembno je, da ena država članica pozna pravni red v drugi državi članici. To je podlaga našega sobivanja in sodelovanja. In to je tudi razlog, zakaj sem kot komisarka za izobraževanje ustrajala na tem, da moramo okrepiti program Erasmus. Tako da sedaj univerze na ravni mastersov izdajajo skupno diplomo na tej izobraževalni ravni. Mladi ljudje menjajo univerze in delajo za profesori različnih mentalitet. Potem pa se vrnajo v domačo državo, kjer bodo delali. In pomembno je, da sodelujejo in tako prispevajo k spremembam. To imam vedno pred očmi. Sveda pa me zanima tudi, kako se to izvaja. Želela bi si, na primer, Erasmus za sodnike, tako da bodo sodniki poznali svoje kolege v drugih državah, da bodo poznali pravne rede drugih držav članic. Samo na takšen način lahko ustvarimo to resnično medsebojno priznavanje med tistimi, ki delajo na področju prava. Okrepiti moramo obstoječa omrežja, imamo pravosodno mrežo, imamo pravosodni forum. Potrebno je zagotoviti eh, pravosodne atlase eh, in podobno. Potem pa moramo dejansko okrepiti pravosodno izobraževanje. Zanesti se moramo na dobre institute in na univerze, ki jih imamo v Evropi. Ti se morajo združiti. Doseči moramo, da bodo imeli izmenjavo in da bodo sodelovali. In ob koncu, kdo ve, bi morda lahko razmislili celo o Evropski pravni akademiji. Ampak tu vidim zlasti v povezovanju različnih akademij. Eh, eh, Hvala, gospa komisarka già un po' esiste per i giudici. Erasmus za sodnike v neki vrsti sedaj že obstaja, vendar za zelo majhno število sodnikov, za enega na tisoč. Vendar vse te dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, ki potekajo v okviru Evropske pravosodne mreže, potekajo v okviru tečajev, v okviru učnih ur. In sodnike se nekako smatra kot učence in mislim, da bi tukaj morali biti bolj profesionalni, kajti gre za poklice, ki so res na visoki ravni in zato je treba upoštevati njihovo poklicno izkušnjo, ki so jo pridobili tam, kjer to um, delo tudi opravljajo. Exactly, uh, the... To bi bila ravno naloga takšne pravne akademije. Ampak kot ste pravilno povedali, tudi če imamo milijon študentov Erasmusa, je to v primerjavi s celotnim številom študentom, študentov samo kapljica v morju. Torej, to moramo okrepiti. Okrepiti moramo praktično usposabljanje. Ne smemo pa pozabiti tudi akademskih raziskav na tem področju. Pomislimo na Firence, naprimer v Italiji, kjer moramo okrepiti evropsko raziskovanje naših pravosodnih sistemov. In tako bi na zadnje lahko odgovorili tudi na vprašanje našega britanskega poslanca, ki ga skrbi pravo skupnosti oziroma skupno pravo. Torej dejansko potrebujemo modrost eh, pravnega znanja Obe stvari je treba ukrepiti, akademsko znanje in usposabljanje. Ja, Frau Reding, wir sind uns alle. Ja. <laughs> Wir sind uns alle. Hvala. Frau Reding, vsi vemo, da potrebujemo boljšo komunikacijo in da potrebujemo tudi vzpostavitev evropske javnosti in zato me zanima, nekaj v zvezi z vašimi komunikacijskimi strategijami, še posebej na področju pravosodne politike. V medijih so ponavadi obravnavane druge teme in ne tiste, ki zanimajo naš odbor. In kako bi te teme bolj medijsko učinkovito oblikovali? Pogledala sem si vaše pisne odgovore in tam pišete, da so vprašanja družinskega prava na vrhu vašega dnevnega reda in zanima me, ali lahko poveste kaj konkretno o tem, kaj želite doseči na področju družinskega prava in kako bi Kako bi vse te razprave bolj učinkovito tudi prenesli v medije, da bi državljani se z njimi seznanili? <laughs> <laughs> Um, Moje izkušnje na tem področju. Vedno znova se vračam k svojim izkušnjam, ampak ne morem drugače. Sem rojna novinarka in še vedno se tako počutim. Ne morate napisati dobre zgodbe, če nimate zgodbe. Na začetku potrebujete dejstva za dobro zgodbo, potem pa jo lahko zapišete. In to je razlog, zakaj sem rekla, da morda pri skupnem referenčnem okviru ne bomo dobili veliko medijske pozornosti. Oprostite, gospod predsednik. Pri družinskih zadevah pa jo bomo dobili. Če bomo začeli s konkretnimi primeri vključenih oseb, če povemo, kaj konkretno se je zgodilo, naprimer paru, ki se je želel poročiti. To je primer, ki sem ga navedla tudi v dokumentu. Naprimer, če se finski državljan želi poročiti, je zahtevano nekaj, kar ne obstaja v Združenem kraljestvu. Kaj storite v takšnem primeru? Ali pa pomislite na grozljive zgodbe ugrabitve otrok? Ali pa pomislite na šipki element v zakonu, kjer je ta šibki element porinjen v kot, zaradi tega, ker ne vemo, katero pravo uporabljati. Javnosti moramo to sporočati. Začeti moramo s problemi državljanov, ki smo jih rešili in sporočiti moramo način, kako smo te probleme rešili. To je edini način, kako bomo lahko to sporočali. Mislim, da moramo storiti še veliko. Vidim, da prihajajo počasi v prostor tudi predstavniki odbora za ženske zadeve. In tu se navezujem že na primer nasilja nad ženskami. Kako bomo ukrepali? Problem je potrebno obrazložiti in na ta način pokazati, da je Evropski uniji državljan pomemben in da Evropski parlament dela nekaj za državljane. To so zgodbe, ki jih moramo posredovati podlago teh zgodb moramo ustvariti, zato da bomo te zgodbe objavljali v medijih. Še dopolnilno vprašanje. Upam, da je delo našega odbora pri vas v dobrih rokah in na komisiji boste skupaj s predsednikom Barozom še naprej odgovorni tudi za komunikacijsko politiko in glede neutralnosti, ki jo morajo upoštevati vsi komisarji in jo tudi zastopati v javnosti, me zanima, kako bo to vplivalo na delo vašega portfelja, neke vrste neutralno vedenje je potrebno tukaj pri komunikaciji. I will have to get communication up and running in a more concrete way. Komunikacija bo potekala na konkreten način. Vi prisotni imate veliko izkušenj in številni ste bili na evropskih volitvah. Kateri je bil tisti element, o katerem so vsi državljani nekaj vedeli? To je bilo gostovanje. Zakaj? zato ker so državljani to občutili v svojem vsakdanu. Zato bi mi morali, in ko rečem in mi, imam v mislih vas in nas. Vsak lahko piše zgodbe o ukrepanju in vsak lahko zapiše tisto, kar dela. To je torej kampanja, komunikacijska kampanja, ki temelji na našem delu. Državljanom moramo tudi na široko obrazložiti, kaj Evropa dela za državljane. In to je bolj horizontalno vprašanje. Isto kot to velja za prosto gibanje ali pa za vprašanje socialnih zadev ali pa za vprašanje okoljskih zadev, vsak komisar bo moral povedati zgodbo in generalni dekretarjat bo orodje za to, da se bodo te zgodbe napisale državljanom in da bodo državljani to tudi razumeli. Dank, uh, Hvala lepa. Gracias a, a su larga experiencia con todos nosotros en la Unión Europea. Imate dolgoletne izkušnje v Evropske uniji in zahvaljujoč temu prav gotovo veste, da Naš odbor se ukvarja s vprašanji notranjega trga tudi in z skrbmi, ki jih imajo državljani na tem področju. V preteklosti odbor ni vedno deloval v pridržavljanom, ko je to bilo potrebno. In zanima me, kakšni so konkretni ukrepi, ki jih nameravate sprejeti, zato da bi spodbudili delovanje Evropskega parlamenta, da bi izboljšali odločitve, ki se sprejemajo za tiste odrasle, ki so ranljivi. Da, vedno več bo teh ranljivih odraslih, kajti naše prebivalstvo se stara. Moje mnenje je, da ko govorimo o diskriminaciji in o direktivi o diskriminaciji, samo redko govorimo o starajočem se prebivalstvu. Samo pa menim, da, da bo to zelo resno horizontalno vprašanje v prihodnosti, ki ga bo treba rešiti v trenutnem sistemu v Uniji obstaja velika vrzel, kar zadeva stare državljane, starajoče se državljane in invalide. Seveda imamo Haško konvencijo iz leta 2000 in menim, da je to dober začetek. In države članice pozivam, da se priključijo tej konvenciji, ampak to se uporablja samo v nekaterih državah članicah. Mislim pa, da bi to lahko razjasnili samo z zakonodajo, ki bi veljala za celotno unijo. Kako mora ta zakonodaja izgledati, to moramo še preučiti. Ampak tudi tukaj, kako v drugih primerjih, želim vaš prispevek. Sprožila bi študijo za presojo možnosti da vidimo, kakšni so problemi, kako se rešujejo v državah članicah in če obstajajo primeri dobre prakse, ki bi jih bilo uredno posplošiti, potem bi to morali uporabiti. Ne izključujem nobene možnosti. Ne izključujem možnosti, da bi se Unija priključila Haški konvenciji niti ne izključujem zakonodajnega predloga, vendar to mora biti pripravljeno na, podlog, na podlagi študije in na podlagi razprav, ki jih bom imela z državami članicami in s parlamentom. In povedati moram, da je to zelo resno vprašanje in da bo to vprašanje postalo še resnejše v prihodnjih letih. Dankeschön. Der Kollege Lopez verzichtet auf die Nachfrage. Als nächster Herr Kollege Engström. Ni dopolnilnega vprašanja od gospoda Lopeza, sedaj pa gospod Engström. Uh, Zelo spodbuden je bil vaš odgovor na vprašanje gospe Geringer tukaj, kaj ti rekli ste, da želite ukrepati proti ponarejanju blaga, vendar da ne želite zato vključiti kriminalnih sankcij za presnemovanje datotek z interneta. Mislim, da je to logično. Boj proti ponarejanju je nekaj, proti, katerem, proti čemer se moramo vsi boriti. Vendar je deljenje datotek nekaj drugega, da res se snimo. Ali to pomeni, da ta pobuda, o kateri govorite, da bo to zamenjalo, nadomestilo direktivo, ki je v prvi obravnavi na svetu? Ali imam prav, če vas tako razumem? Um, I am not aware ne vem. Ne poznam teh dejstev. Ali mi lahko nekoliko več poveste o tem? Direktiva o intelektualni lastnini, drugi del je sedaj v obravnavi. Prvi del je bil sprejet leta 2004 v zvezi z kazenskimi sankcijami. Ali lahko menimo, da je to sedaj umaknjeno. Uh, Samo govorila sem o kazenskih zadevah v zvezi s ponarejanjem. To je pobuda, ki jo bo morala sprejeti skupaj s, Ceci s Cecilijo Malstrom, kajti ona je komisarka za boj proti ponarejanju in goljufijam. Morali bova torej sodelovati. Kar zadeva dostop do spleta in avtorske pravice, to ni ponarejanje. Avtorske pravice so nekaj drugega. Kako sem že povedala, na podlagi izkušenj, ki jih imamo zaradi obsežne razprave, ki smo jo imeli. In videli ste, da ta razprava ni potekala samo v parlamentu, ampak tudi v državah članicah. zavest, torej, da moramo zavarovati umetniško izražanje na spletu, obstaja, vendar to ne smemo zaščititi, oziroma tega ne smemo zaščititi s pravili iz starega sveta. Skupaj moramo iskati nove pravne sisteme, naprimer nove pravne ponudbe in čezmejne ponudbe. Predstavila sem predlog, skupaj s kolego Mekrivijem. In sicer, kako bi lahko obravnavali avtorske pravice na spletu v prihodnosti. Mišel Bahnie in Neli Krus bosta poskrbela za to, da bo to šlo v pravo smer. Če me boste potrdili za komisarko, bom poskrbela, da bo vprašanje temeljnih pravic na horizontalen način uporabljeno povsod. Ta predlog, ki ga bomo pripravili na podlagi njihovega sodelovanja, upamo, da bo dober. Kakor vidim sama, želim, da bi to vprašanje temeljnih pravic upravljali povsod v vseh predlogih, ki pri, pridejo od komisije. No, I think, I think, I think I'm quite happy with that answer. Thank you. Sem čisto zadovoljen. Noch was dazu, bitte. Še nekaj želite povedati v zvezi s tem? Um. Da, želim samo zaključiti svoj stavek. Že prej sem povedala. To bo vprašanje razprave o različnih stvarih. Imamo te vrne pravice, ki se jim ne moremo odpovedati. Nobene smrtne kazni, na primer. O tem ni mogoče razpravljati. To je dejstvo in pika. Kar zadeva svobodo do zasebnosti in svobodo do dostopa do informacij in pravica do poštenega plačila in plačila do avtorskih pravic. Tukaj moramo uravnotežiti dve pravici, pogledati, kje nastane konflikt in poiskati rešitev. Spor, ki se večkrat pojavlja v tem parlamentu in tudi za vsa vprašanja v zvezi s tem ravnotežjem, ravnovesjem, moramo imeti resne razprave. Hvala in še zadnje vprašanje, tega bo zastavil gospod Šobro. Šobro, pani Reding. Hvala lepa, gospod komisarka. Mislim, da se vsi strinjamo, da je zelo dobro, da imamo v Evropski uniji prost, prosto gibanje ljudi. Ampak zaradi tega se pojavljajo določeni uspehi in določene nevarnosti. Kaj mislim s tem? Nevarnost je naslednja. Prosto gibanje ljudi, ki spolno zlorabljajo otroke ali nameravate vzpostaviti zbirko podatkov spolnih prestopnikov, še posebej tistih, ki zlorabljajo otroke, zato da bomo lahko bolje začetili svoje otroke v kontekstu prostega gibanja ljudi v Evropski uniji. In še eno vprašanje. Mislimo, da je zasek sredstev zelo dober način za boj proti mafijskim šefom. Ali mislite, da bi lahko ukrepali za to, da bi zasegli sredstva ali da bi izvedli takšne ukrepe? ki bi se izvajali v določenih državah, oziroma ki se izvajajo v določenih državah, da bi se ti izvajali potem tudi v drugih državah. Zato se to, da se to izvaja po celotni Evropski uniji mislim, da je pedofilija eden od zelo groznih zločinov. Na to ne bi smeli gledati samo od daleč, ampak poskrbeti bi morali za to, da pedofile onemogočimo. In vemo, da pogosto ukrepajo v skupinah in sicer čez meje tukaj smo priča pravemu, če smenemo, kriminalu. In s kolegico Malstremovo bova preučili, kaj je mogoče storiti za to, da bi policiji pomagali, da okrepijo sodelovanje za to, da bi preprečili to grozovito dejanje. Zelo seks sredstev je prav gotovo eden od elementov, ki je na razpolago nacionalnim sodiščem, zato da bi se borili proti organiziramo kriminalu. Tukaj smo v kontekstu kazenskega prava in večkrat sem že povdarila, v kazenskem pravu je vzajemno zaupanje, vzajemno priznavanje odločitev sklepov in tudi sodelovanje, čezmejno sodelovanje, to je treba vzpostaviti. Zelo previdni moramo biti s svojimi predlogi, kajti vedno se tukaj dotikamo načela subsidijarnosti. Vključiti je treba nacionalne parlamente. In če podamo predlog, lahko ena nacionalna vlada zadevo blokira v zvezi s sistemom sui generis. vendar. Zločini, ki so po definiciji grozni, o katerih razprave ni, sem prav gotovo spada pedofilija. Mislim, da tukaj problemov ne bo. Vse ukrepe, ki jih imamo na razpolago, moramo uporabiti, da to preprečimo. Ko sem bila komisarka za telekomunikacije, sem sodelovala z industrijo in govorite je bila prekinjena. Žal mi je vendar že nekoliko zamujamo in moramo poštevati tudi odbor za ženska vprašanja. Če mi dovolite, prosim. V zvezi z tem, kar je povedala gospa kandidatka za komisarko. Zanima me, kakšne izkušnje imate na področju telekomunikacij. Ali menite, da ne bi bilo mogoče storiti več v zvezi z ohranjanjem podatkov o teh kriminalcih, v zvezi z njihovimi telefonskimi klici, tukaj govorim seveda o pedofilih. Vem, da so te informacije lahko zelo koristne pri boju proti tem nevarnim skupinam pedofilov. Uh, Kot komisarka za telekomunikacije sem več ali manj dvigovala zavest in poskrbela za sodelovanje strokovnjakov. En primer je va program za varnejši internet. Tam smo starše, izobraževalne ustanove, šole obveščali, o tem, kakšne nevarnosti prežijo na internetu, kajti otrokom ne moremo preprečiti dostopa do računalnika. Povedati pa jim moramo, kakšne nevarnosti prežijo na njih. Sodelovanje z industrijo. Dosegli smo dogovor o prepovedi določenih načinov komuniciranja iz tretje in četrte generacije mobilnih telefonov, naprimer socialna omrežja tudi na internetu. 21 družb se je strinjalo in podpisalo dogovor, kjer bi bil profil mladoletnikov tajen, privzeto tajen, zato da ne bi mogli nepovlešene osebe imeti dostopa do tega, zato imamo cel niz ukrepov, torej kriminalizacija in drugi ukrepi, s katerimi bi lahko poskrbeli za zaščito otrok na spletu. Hvala, prisrčna hvala, gospa komisarka. Prišli smo do konca tega dela predstavitve in se vam zahvaljujem in besedo predajam predsednici odbora za ženska vprašanja. Hvala lepa. Ja,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 mislim, da bi morali takoj začeti z delom. Zelo stroga bom v zvezi z spoštovanjem časa za govor, samo eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Najprej pa dajemo besedo, seveda, gospe Reding za tri minute. Beseda je vaša. Well, you, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Na voljo imamo samo 30 minut. Zato mislim, da bo bolje, če sem kratka v svojem uvodu, zato da bi se lahko kasneje osredotočili raje na vaše vprašanja. Naj povem, da sem zelo vesela, da sem danes v odboru za ženska vprašanja. Svoje politično življenje sem začela kot poročevalka v nacionalnem parlamentu za to, da bi direktiva o enakosti spolov postala nacionalno pravo, sodelovala sem na konferenci v Pekingu in tako naprej. Zelo sem vesela, da sem z vami, v tem odboru se počutim zelo doma. Zelo sem tudi vesela, da vidim med vami številne znane obraze. Bom močni zaveznik, ko bo šlo za krepitev politike spolov v Evropski uniji in pa na vseh področjih političnih področjih. Lahko računate z menoj, da bom storila vse za to, da bi zmanjšali prepad v plačilu za ženske in moške v Evropski uniji. Predsednik Baroso mi želi zaupati direktivo o nediskriminaciji, hkrati pa mi želi podeliti tudi kazenske pristojnosti in to je orodje za boj proti nasilju nad ženskami in otroki. Mislim, da bomo imeli močno sinergijo vseh teh instrumentov, zato da bi dobili močnejšo in vidnejšo politiko o enakosti spolov. Mislim, da moramo uvesti tudi dejavnosti sporočanja. To mora postati tudi del te politike. Tako bomo vse to združili, vse možnosti politike in vsa orodja. In to mi bo omogočilo, da bom komisarka za enakost spolov in z vašo pomočjo bom tudi, upam, močna komisarka. Jedro bo vedno listina temeljnih pravic. Kot veste, je sedaj ta pravno zavezujoča, potem ko je pričela veljati Lizbonska pogodba. To pa je še člen 23 listine, ki zagotavlja enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom. Seveda imam tudi horizontalno odgovornost za izvajanje temeljnih pravic na vseh drugih področjih Evropske komisije. Zagotavljala bom, da bodo enake možnosti izvajanja. Sedaj pa sem pripravljena na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Reding. Sedaj ima najprej besedo gospa Bavar. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka, zelo cenimo vaš angažma na področju enakih možnosti in nič novega ni, če povem, da imamo na tem področju veliko uredb, veliko direktiv, a v praksi je vseeno tako, da se situacija zelo počasi spreminja. De juri enake možnosti in de facto enake možnosti žal je od enih do drugih pot zelo dolga. Že leta 1975 je bila sprejeta direktiva o enakih plačah. A kljub temu, glede na statistike, vemo, da obstaja 17 odstotna razlika med plačami moških in žensk. V ekonomistu, naprimer, beremo o tem, da obstajajo velike razlike pri plačah, predvsem takrat, ko se ženske vrnajo z prodniškega dopusta ponovno na delo. In mislim, da je to diskriminacija in zanima me, kaj, že, kaj nameravate storiti za to, da bi dosegli dejansko in učinkovito izvajanje evropskega prava na tem področju. Gospa Reding. Right. Gospa poslanka ima povsem prav. Ne glede na vse okrepe, še vedno obstaja razlika v plačilu in ta znaša 17 odstotkov. In to je nespremljivo. Zato je boj proti različnim plačilom za moške in ženske ena mojih prednostnih nalog. To pa je zapisano tudi v pogodbi, zato bomo imeli možnost, da uvajamo zakonodajne in nezakonodajne ukrepe na tem področju. Seveda moramo sodelovati z državami članicami in s socialnimi partnerji, zato da bi našli rešitve. Imamo pa še en zelo pomemben instrument, ki ga mislim, da sedaj nismo dovolj izrabljali. Vsako pomlad imamo Evropsko strategijo o zaposlovanju. Ne želim, da to postane samo dodaten instrument o strategiji za enake možnosti. Želim, da se ta povsem izvaja. Pozdravljam dejstvo, da je belsko predsedstvo dejalo, da bo znižanje razlik v plačilih za moške in ženske ena prioritet. Dejansko se bo predsedstvo na to osredotočalo. Sedaj moramo z vsemi ukrepi, ki tečajo, to pripraviti, zato da bo do odločitve lahko sprejete pod belgijskim predsedstvom. To bo izrednega pomena. Poleg tega smo leta 2009 sprožili obveščevalno kampanjo, ki jo je potrebno ukrepiti leta 2010. Hvala, gospod Thompson. Uh, um, uh, Hvala lepa, gospod Reding. Vsako leto je v Evropski uniji na 100 tisoč žensk izpostavljenih nasilju svojih partnerjev ali nekdanjih partnerjev. Včasih so posledice dramatične. Naprimer, leta 2008 je na stotine španskih žensk izgubilo življenje zaradi tega nasilja. nasilja. Enakost žensk in moških je eno temeljnih načel v Evropski uniji. Že večkrat ste podarili tudi eh, listino temeljnih pravic. Toda nasilje moških nad ženskimi je kršitev temeljnih človekovih pravic in je tudi razlog za neenakost med spoloma. V resoluciji je v Evropski parlament pozval komisijo naj predlaga direktivo za odpravo vsakršnega nasilja nad ženskami. In tu je moje vprašanje za vas. Ali ste pripravljeni priznati, da je nasilje nad ženskami kršitve temeljnih človekovih pravic in ali boste kot posledico tega sprožili evropsko direktivo, ki se bo borila proti vsem oblikam nasilja nad ženskami? Hvala, gospa Reding. Povsem se strinjam eh, za gospod poslanko. Nasilje nad ženskami je grozljivo dejstvo. In o tem se tudi premalo poroča. 20 do 25 odstotkov žensk je enkrat v življenju izpostavljenih fizičnemu nasilju in 10 odstotkov evropskih žensk je trpelo že zaradi spolnega nasilja. To je posebno nesprejemljivo in a, proti temu se moramo boriti. Ker moram biti v svojih odgovorih zelo kratka, naj povsem na kratko povem, kaj imamo na dnevnem redu. Rada bi okrepila pravne ukrepe. Imamo evropski, evropsko direktivo o zaščitnem redu. Izdelala bom predlog. Imamo tudi direktivo In nasilje nad ženskami je potrebno analizirati v naslednjih tednih in mesecih, ko bomo pripravljali eh, konferenco v Pekingu in ko si bomo pogledali listino, ki jo pripravlja gospod eh, Baroso, eh, bomo nadaljevali tudi s temi vprašanji. In drugič, sinergije različnih političnih institucij instrumentov, naprimer direktiva, proti, antidiskriminativna direktiva, je že orožje za boj proti nasilju, potem pa je tu še program DAFNE 3, ki je znotraj moje odgovornosti. To dvoje bi lahko združili tudi zato, da bi okrepili vlogo nevladnih organizacij. Potrebujemo specifično strategijo, da bi podprli in pomagali žrtvam. Potrebujemo usposabljanje policistov. Govorila bom sa svojo kolegico Cecilijo. Želim sodelovati z njo v zvezi s tem. Uvesti pa moramo tudi ozaveščevalne kampanje, ki sem jih že omenila. Listina in Peking nam lahko pomagata. In nikoli ne smemo pozabiti tudi mednarodne razsežnosti. Gospa predsednica, če dovolite, naj povem še nekaj, kar bom morda kasneje obrazložila, ko bom imela več časa. Želim konkretno akcijo proti pohabljanju ženskih spolnih organov, kajti mislim, da je to sramota. K temu se bom kasneje še vrnila in povedala vam bom, kaj imam uh, v, na dnevnem redu. Ured nu til fru Pavanova, vas god. Hvala. Besedo ima gospa Parvanova. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka, imate veliko izkušenj za mediji in pripričana sem, da boste uspeli ukrepati in predlagati akcijo, ki bi promovirala žensko identiteto v medijih. Naj omenim primer vaše kolegice baronice Ashton. Njene sposobnosti so bile postavljene pod vprašanje v primerjavi z drugimi moškimi. Mislim, da ste vi tista, ki boste ščitili preglednost in enakost na evropski ravni v lastni hiši. Omenili ste neenakost in pa direktivo. Sedaj imamo načrt. Zanima me, Na kakšen način bosta parlament in svet vključena v sprejem nove strategije in kako boste vključili tudi civilno družbo? Ali že imate kakšno zamisel o tem, na kaj se bo osredotočila ta akcijska strategija? Gospod Reding. Think... Časovni načrt velja. Toda mislim, da ga moramo okrepiti. Nasilje nad ženskami mora imeti tu zelo visoko mesto. To je treba okrepiti in na tem področju je treba ukrepati. Poleg tega je treba rešiti tudi problem eh, neenakih plačil za moške in ženske. Vse to mora postati bolj vidno. Imeli bomo novo večletno strategijo za enakost spolov, ki bo temeljila na časovnem načrtu in preko listine gospoda Barosa bi lahko temu podelili tudi večjo vidnost. Ampak listina ne bo nadomestila naše večletne strategije z tega vidika. Vse to bo zgolj pomagalo in omogočilo, da se vključi tudi ta odbor. Ta odbor mi bo pomagal razviti različne politike. Skupaj bomo ugotovili, kako bi lahko postali močnejši, kako bi lahko okrepili odločitve in kje bi morali okrepiti izvajanje v državah članicah in v katero smer morajo iti novi predlogi. Hvala lepa, gospa Kornelisen. Spoštovana gospa Reding, kot veste, se trenutno ukvarjamo za direktivo o materah in to je bistvenega pomena za zdravje ter za vez med materjo in otrokom in za obrambo vezi z očetom, torej očetovstvo je tukaj bistvenega pomena. Ves med očetom in otrokom je ključna in to ves je treba okrepiti, kajti nekdo mora tudi okopati otroka, ga stihtati in podobno in oče ima seveda zelo pomembno vlogo. Nekateri v parlamentu pa menijo, da bi morali o očetovstvu imeti poseben Eh, dokument in zanima me, kaj nameravate storiti v zvezi s tem vprašanjem očetovstva. Če tega ne bo v tej direktivi ali bo komisija podala ločen predlog, eh, ki bo obravnaval specifično, specifično vprašanje očetovstva. Eh, Direktiva o porodniškem dopustu. Komisija predlaga, da bi to podaljšali 14 na 18 tednov, ampak tukaj so težave v svetu. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi direktivo o porodniškem dopustu kmalo dobili. Mogoče ne bi bilo v redu, če ne bi bil vključen tudi očetovski dopust, kajti tako bi preprečili odločitev o porodniškem dopustu. Povsem se strinjam z vami. Bistvenega pomena je, da bolj vključimo očete v to področje. Sama imam tri otroke in vem, kako pomembno je to. Potrebno je ravnotežje, pomembno je vključiti očete. Socialni partnerji so se odločili za starševski dopust. To bo, oziroma očetovski dopust, ki bo pomenil, da bo uveden obvezen en mesec očetovskega dopusta. To bo zelo pomemben element. Tega ne smemo pozabiti. Vsi, odragi, vsi drugi dopusti, naprimer porodniški dopust in pa dopust za posvojitev, to bi morali vključiti v, nadaljne, v nadaljno zakonodajo, če se bo za to pokazala potreba. Rada bi si pogledala vse pravne in gospodarske posledice tega, to da rada bi se kar najintenzivneje pogajala s svetom, Zato, da direktiva o porodniškem dopustu eh, ne bi eh, bila ustavljena. To je najpomembnejše. Hvala. Sedaj pa gospa Jana Kodakis. Ali priznate, da je soverena država najboljši način za specifične probleme državljanov, kar se nanaša naprimer na nasilje. To sega od eh, do nasilja doma do pohabljanja spolnih organov in tako naprej. Kako bo komisija podprla države? To vprašanje temeli na dejstvu, da večina omenjenih področjih spada v kazensko pravo. Torej, pomembno bi bilo podpreti suverene države članice. Yeah. Ja. Seveda je treba podpreti suverene države. Zato mislim, da je treba v, kazen, v zadevah kazenskega prava biti zelo previden. To sem pojasnila že v razpravi za obima prejšnjima odboroma. Pri civilnem pravu lahko hitreje napredujemo, Pri kazenskem pravu pa imamo na, uh, eh, subsidijarnost in tu potrebujemo nacionalne parlamente. Te moramo vključiti. In države članice lahko blokirajo predlog Evropske komisije. Torej, v zvezi s tem bom morala za kolegico Malstrom zelo natančno pogledati pobude, ki jih nameravamo uvesti v zvezi z kazenskim pravom zato da bi okrepili zaščito žensk. Program DAFNE, ki je pod mojo pristojnostjo, pomaga nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s podporo ženskam, ki so postale žrtve nasilja. Mislim, da lahko tu dosežemo velik napredek. Dovolite še besedo o pohabljanju ženskih spolnih organov. To je vprašanje zunanih zadev. Torej, kolegi odgovorni za zunanje delovanje morajo to vključiti v svoje delovanje. Ampak ne moramo govoriti samo o zunanjem delovanju in ničesar storiti doma. Veste, da imamo v Evropi 180 tisoč ženskih priseljenk, ki jim grozi pohabljanje spolnih organov. Kaj lahko storimo? Euronet, Evropsko omrežje za preprečevanje tega, mora uh, sodelovati, raziskave moramo okrepiti, okrepiti, sestaviti moramo seznam, koherenten seznam akcij. Če želite, da nadaljujem se svojimi odgovornostmi, potem mislim, da moramo razširiti civilno družbo oziroma jo bolj okrepiti. Če je potrebno, moramo tudi harmonizirati definicijo kazenskih prestopkov in pa sankcij. In tu se vključi tudi kazensko pravo. In o tem, moramo, o tem moram razpravljati s kolegico Cecilijo in pa za nacionalnimi parlamenti. Figuredo. Dobrigada, signore, prezident. E, eh, Hvala lepa. Gre za strategijo enakopravnosti v Evropski uniji. In že 15 let je minilo od ženske konference v Pekingu in zato se mi zdi pomembno, opozoriti na To bi zmanjšalo diskriminacijo, ki še vedno obstaja. Veliko primerov smo že slišali, tega ne bom ponavljala. Pomembno je, da so ženske močneje vključene preko svojih organizacij v to razpravo. In zanima me, kakšne predloge boste razvili v zvezi s tem in to čisto konkretno, kako lahko poskrbimo za to, da bi nagovorili čim več ženske njihovih organizacij. I think that we have uh mislim, da smo v preteklosti opravljali dobre delo, dobro delo skupaj z nevladnimi organizacijami, ki si prizadevajo za enakost med spoloma v državah članicah. Mislim, da bi morali ukrepiti to sodelovanje. Evropski forum za ženske se bo srečal v začetku februarja zato, da bi se pripravili na Peking. Zelo pomembno bo, da bo tam prisoten Evropski parlament tako na pripravah na forum za ženske in tudi v New Yorku, ko bomo imeli komemoracijo Peking. Prav gotovo bomo sodelovali, zato da bi naše stališče bilo zelo jasno. Kar zadeva listino, ki bo počastila 15. obletnico konference iz Pekinga, Predsednik je pozdravil to zamisel, kaj ti želi svečano potrditi urednote in načela naših politik. To so politike z dolgo tradicijo. Čaka pa jih še veliko neprehojene poti, kajti ne glede na vso zgodovino in tradicijo, nas čaka še veliko dela. Imamo delo in družino, potem pa moramo zagotoviti še nenasilje, sodelovanje pri odločanju in tako naprej. Vse to so teme, ki kažejo, da bi ta listina lahko povdarila, s kakšnimi problemi se soočamo. Ta listina ne bo nadomestila naših standardov, našega delovnega programa, ampak to bo nekaj, za kar bi lahko rekli, da to so tiste temeljne pravice, v katere verjamemo in to so naše vrednote. Sedaj pa še zadnje vprašanje, ki ga bo zastavila gospa Kratca. Hvala lepa. Spoštovana komisarka, zanima me, ali nameravate izoblikovati novo komunikacijsko politiko, o navzočnosti žensk v naših politikah, neodvisno od listine o temeljnih pravicah, a v povezavi s to vsakodnevno politiko. Kakšne so možnosti Evropske unije na tem področju? In Zanima me še ena razsežnost eh, komunikacijske politike. Kaj vse je že bilo izvedeno? Well, it is a fact. Gospod Reding, dejstvo je, da ženske v postopku odločanja in v procesih odločanja niso tam, kjer bi morale biti. Vsi imate pred sabo podatke, številke, veste, koliko nas je v upravnih odborih, veste, koliko je predsednic velikih korporacij, veste, kolikšen je naš odstotek v parlamentu in tako naprej. Veliko dela je treba torej še postoriti na tem področju. Podpredsednica Kratca ima prav. Izkoristiti moramo svoje orodja za komuniciranje, zato da bolje razložimo to, kar počnemo. Kakor sem že povedala prej. Dobro, sporočilo lahko zagotovimo samo, če imamo dobro zgodbo že na začetku. Mislim, da moramo začeti s konkretnimi problemi, torej z ženskami v naši družbi, vaše voljivke, izkušnje vaših voljivk. Potem pa lahko na podlagi teh konkretnih zgodb povemo, kaj Evropa počne za njih. In sicer na zelo konkreten način. To je tisto, čemu se želim posvetiti v prihodnosti. 15 let po konferenci iz Pekinga in listina, to nam bo dalo dovoljšen razlog za nadaljne delo. Vendar potem bomo morali biti še bolj konkretni, ne samo nasplošno, da počnemo nekaj za enakost med spoloma. To je vse lepo in prav, ampak kaj počnemo konkretno za to, kaj počnemo za tiste ženske, ki bi se želele vrniti na delo, pa se ne morejo, kaj počnemo za ženske, ki so žrtve nasilja. Vzeti moramo torej konkretne primere in to postaviti v luč politik, ki se že izvajajo v državah članicah ali ki so predlagane ali v načrtovanju. Tukaj pozivam poslanke in poslance, ki imajo neposreden stik s svojimi voljivci, da mi pomagajo pri pripravi te politike komuniciranja sem, da imamo pet let časa do naslednjih evropskih volitev. Z vašo pomočjo bi želela poskrbeti, da bodo čez pet let vse ženske v Evropi vedele, kaj Evropa počne za njih in da je Evropa mesto, kjer njihova prizadevanja in njihove vrednote in njihove probleme jemljemo resno. Hvala. Tak, Hvala lepa, gospa Reding sedaj je prišel trenutek, da zaključimo to popodansko delo, ki je bilo zelo intenzivno. Hvala lepa, gospa Reding, za to popovdan. Zahvaljujem se odborom Alibe in Juri, s katerimi smo skupaj preživeli popovdan. Hvala tudi komis, odboru za ženska vprašanja in za enakost možnosti. Predsedujoča se zahvaljuje tudi tolmačem. in vse člane in članice odbora za ženska vprašanja bi obvestila, da se dobimo na sestanku koordinatorjev v dvorani 1G2. Hvala še enkrat za to zelo zanimivo popovdne.